dokument ni dopusten. Potem pa še ena točka na našem dnevnem redu. Gre za skupno razpravo o 36 poročilih o razrešnicah za eh, proračun za leto 2008. Poročilo gospoda Liberackega, to je oddelek 3 proračuna. Potem imamo poročilo gospe Ajale Sender za Evropski razvojni sklad. Potem je naslednje poročilo Bart Stesa, splošni proračun EU, Evropski parlament. Naslednje poročilo gospod Černecki, splošni proračun EU, svet. E, sodišče, računsko sodišče, ekonomsko-socialni odbor, odbor regij, Evropski varuh človekovih pravic, Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Potem imamo 36 e, e, poročil, ki jih je pripravila Veronik Matjo. Ne bom vam bral naslovov teh poročil, saj imate vse navedene v dnevnem redu. 26 je. Eh, poročil, ki jih je pripravila kolega Veronik Matju. Sedaj odpiram razpravo. Najprej bomo dali besedo poročevalcem. Gospod Gajal bo prvi govornik. Eh, point of order. Postopkovno vprašanje. Gospod predsednik, ogotavljam, da so, eh, računsko sodišče ni zastopano, eh, vendar pa potrebujemo njihovo razlago ali so povedali, zakaj jih ni. Ravno tako tu ni eh, predstavnika sveta. Razrešnica za svet predstavlja nekaj težav in ali imamo mogoče razlago, zakaj predstavnika sveta tukaj ni. Eh, bardzo dziękuję panu. Najlepša hvala, gospod, da ste nas opozorili na to vprašanje. Čez nekaj trenutkov bomo ugotovili, zakaj je to tako. E, Koležanki in koledzi. Spoštovani kolegi, pet minut, pet minutni odmor bomo sedaj imeli. Paščekaj. Mm. Uh, Kolegice in kolegi, kar zadeva svet. Ni nujno, da je svet zastopan. Te obveznosti svet nima. Vendar pa smo seveda pričakovali nekoga z računskega sodišča, najvišjega predstavnika računsko sodišče ni zastopano in smo zelo presenečeni, kajti v tem primeru pa eh, problema z prevozom ni. Iz Luksemburga v Štrasburg ni tako daleč in je mogoče sem priti brez vsakršnega problema z avtom. Vendar pa moramo začeti razpravo. Ne vemo še, zakaj predstavnikov računskega sodišča ni. Začnimo z razpravo brez njih. Vemo, da eh, je glasovanje odloženo. Glasovali bomo v Bruslu čez dva tedna. To je že bilo odločeno. Tako imamo pred seboj samo eno možnost in to je, da začnemo z razpravo, ne vedoč, ali bo računsko sodišče prišlo v naslednji uri ali uri in pol. Da, prosim. Gospod Audi. President. Gospod predsednik, želel bi vam povedati nasledati. Raz, razumemo, eh, da ni računskega sodišča, tukaj imajo neverjetno pomembno delo. Ampak protestiram zaradi odsotnosti sveta, kajti o eh, razrešnici za svet je predvidena razprava zaradi težav, zato protestiram. Kakorkoli gospe in gospodje, razpravo lahko začnemo. Lahko začnemo delati. Eh, kolega, kolegica, naj omenim samo. Eh, tudi generalnega sekretarja parlamenta ni. In razrešnica govori tudi o tem. Zelo, zelo bi bili srečni, če je bil generalni sekretar parlamenta z nami tudi tukaj. Tako da ni samo svet problem. Ne, bardzo. Hvala lepa. Generalni sekretar bo prav gotovo prišel pozneje, o tem ni nobenega dvoma. Pa začnimo z razpravo. Jens Gaja, poročevalec, bo prvi govornik. Hvala, gospod predsednik. Dobro jutro, kolegi in kolegice. Naj na tem mestu povem, da gre za zelo zahteven postopek, težko je začeti razpravo, če tistih, s katerimi želimo razpravljati, ki naj bi jim podelili uh, razrešnico, uh, se izogibajo razpravi. Poznam veliko uh, kolegov uh, tudi iz odbora, poznamo uh, svoje stališča in uh, fino je, da lahko o tem danes razpravljamo, ampak to pravzaprav niti ni potrebno, niti posebej koristno. Uh, In eh, res bi bilo dobro, če bi v prihodnje tudi uradno povabili predstavnike drugih institucij in tudi razpravo predstavili, če jih ne bo. Eh, smo v težkem trenutku. Zaradi finančne krize so vse vlade ugotovile, da uh, imajo težavo zagotavljati proračune, ki jim bodo omogočili učinkovito delovanje. Uh, imamo novo komisijo, ampak eh, obravnavamo še razrešnico za leto 2008, kar je bilo še pod staro, eh, staro komisijo. Eh, zaradi novih razmer pričakujemo drugačen pristop držav članic, kajti po Lizbonski pogodbi so te prvič dejansko pristojne za uresničevanje proračuna. Naloga poročevalca je bila, da se prepriča, da se bo komisija osredotočila na izboljšave in da bo pri tem eh, podpirala tudi države članice. V prihodnje mora vsak postopek razrešnice izhajati iz poročila računskega sodišča. Ampak tudi svet mora uresničiti svojo nalogo, kar zadeva odgovornost držav članic. Predvsem pa je potrebno eh, premostiti eh, težave, do katerih prihaja zaradi enoletne narave proračuna in večletne narave številnih programov. Eh, glede na nekatere specifične naloge, sploh tiste, kjer gre za posebno pristojnost Evropske unije, na to se je potrebno osredotočiti. Boriti se moramo proti virom napak z enostavnimi napakami in z eh, izterjavo preveč izplačanih sredstev. Eh, Računsko sodišče mora razviti ustrezne instrumente, zato da bomo znali prepoznati vire napak. Akcijski načrt za strukturne sklade, ki predvideva izterjavo preveč plačanih sredstev, eh, je sedaj končno v uresničevanju in eh, na ta način upamo, da bomo opravili tudi napake pri določanju ciljev posameznih politik. Prosim, da parlament zavrne eh, namene Evropske ljudske stranke, da postavi določene stvari na glavo s svojimi predlogi sprememb, kar zadeva Olaf, eh, upamo, da se bo stalna razprava zaključila in da bo komisija končno sprejela eh, predloge za spremembe, kar zadeva Olaf. Upamo, da bomo z boljšim proračunom lahko bolje prispevali k reševanju globalnih težav. Zato pa potrebujemo tudi ustrezna pravila. Uh, Ravno tako pa je potrebno imeti razpravo o tem, kako bo sredstva v prihodnosti porabljala služba za zunanje politično delovanje. Upamo, da bodo eh, na svetu resno vzeli svojo nalogo, kar zadeva večletne nacionalne načrte za porabo sredstev in da bomo na ta način odpravili visoke ravni napak, kjer ti še obstajajo. Najlepša hvala in veselim se vaših pripomb. Dziękuję panu. E, jako... Hvala lepa. Druga govornica bo gospa Ajala Sander, poročevalka. Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj opravljamo zelo pomembno nalogo, gre za razrešnico, za. Leto 2008, 7, 8, 9 in 10 Evropski razvojni sklad. V tem pomembnem trenutku, ko je prišlo do institucionalnih sprememb, in ko so naravne katastrofe pokazale, kako zelo pomembna je evropska pomoč in kako zelo pomembno je, da koordiniramo to pomoč, da je ta pomoč učinkovita in da je transparentna, zato da lahko vsi državljani ohranijo pozitivno mnenje o tej pomoči. V institucionalnem trenutku se nahajamo v situaciji, ko je Lizbonska pogodba stopila v veljavo, ustvarjamo službo za zunanje zadeve, Spremembe smo dobili tudi na skupni zunani varnostni politiki in zato imamo priložnost, da izboljšamo naše izvajanje zunanje pomoči. In pojavljajo se tudi vprašanja, kaj ti zelo nas skrbi tveganje, da s, tem, um, s to novo učinkovitostjo skupaj s komisijo in svetom lahko prije do situacije, ko bo nova organizacija povzročila zmedo pri sprejemanju odločitev zaradi razdrobljenega upravljanja. Zato potrebujemo več transparentnosti strani komisije, da do takšnih napak ne bi prišlo in zato potrebujemo čim večjo jasnost in transparentnost, kot tudi konkretno um, razlago, kako bomo izvajali to pomoč. Želim povdariti, da je treba vključiti ta sklad v evropski proračun, zato da bomo izboljšali učinkovitost, transparentnost in možnost nadzora. Zato strajamo pri tem, da komisija skupaj z Evropskim parlamentom v naslednji finančni perspektivi ohranimo takšne zahteve. Po drugi strani pa je pomembno, da okrepimo skupno načrtovanje, da ohranimo čim boljšo koordinacijo in sodelovanje. Zato se moramo osredotočiti pri desetem Evropskem razvojnem skladu na omejeno število sektorjev, zato da bi se izognili razdrobljenosti, vendar pa ne smemo s tem škoditi učinkovitost eh, dela nevladnih organizacij, ki delajo na terenu. Gre za zelo pomembno delo, vendar pa upam, da nam bo skupaj s komisijo to uspelo. Radi bi izrazili tudi naše zadovoljstvo zaradi tega, ker je izjava o zanesljivosti bila pozitivna. Ni prišlo do pomembnejših napak pri operacijah, vendar pa še vedno potrebujemo izboljšave pri zmanjšanju številu napak. tako pri obveznostih kot pri plačilih. Zelo nas skrbi, da računsko sodišče ni imelo dostopa do dokumentov v zvezi s plačili v okviru sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Potrebujemo očinkovito metodo za to, da bomo zajamčili, da bo to skupno financiranje dostopno, da ne bo prišlo do pomakljivosti grede 13 transparentnosti. Sedmi sklad je bil zaključen, prenesli smo tudi sredstva v deveti sklad. Od leta, prvega, od leta 2008, od julija 2008 imamo še nekaj neporabljenih sredstev, upam, da bo komisija ta prenesla naprej. Zelo nas skrbijo tudi naslednja vprašanja. Prišlo je namreč do razprav o tem, da sredstva iz 9. in 10. sklada niso pokriti z izjavo o zanesljivosti, zato bi morali tukaj imeti redno poročilo o izvajanju teh eh, sredstev. Art Stiles, kolejni spravozdavca. Hvala lepa, nas, eh, naslednji poročevalec Bart Stiles. Hvala gospod predsednik, kolegice in kolegi. Sam sem se spraševal, kaj točno pomeni razrešnica. Gre za javno parlament, parlamentarno proceduro, gre za kritični pogled na finančno upravljanje. Tu govorimo o proračunskem letu 2008 in kot eh, člani parlamenta imamo na ta način tako boljši pregled na tem, kaj se dogaja. Ravno tako imajo boljši pregled državljani, kaj dela parlament, kako poteka finančno upravljanje in kolegi imajo pravico vedeti, kaj se dogaja z denarjem davkoplačevalcem. Tega je veliko. 1,4 milijarde evra eh, v letu 2008. Eh, v letu 2011 je to lahko eh, znesek v višini 1,7 milijona evrov. Kritič kritični pogled na to nam bo pomagal naprej. Zato je pomembno, da so kolegi kritični v svojem pristopu. In zato smo tudi v preteklosti eh, imeli določeno težo. Zato moramo biti zelo kritični tudi, ko pregledujemo račune povezane z nakupom stavb v Strasburgu. Imeli, imeti moramo ustrezne postopke za oceno okoljskega vpliva. Veliko dobrih novic je tudi. V treh letih je bilo mogoče zmanjšati za 25 odstotkov potrošnjo električne energije. Vsa naša električna energija je sedaj zelena. Za 17 odstotkov smo zmanjšali emisije CO2, ravno tako smo izboljšali ravnanje z odpadkov, z uvajanje kompostiranja in recikliranja. Tudi manjši učinek ima lahko zelo resne posledice za ta parlament, to moramo vedeti. Fe, februarja, 25. februarja smo imenovali direktorja za upravljanje tvegan. To je bila dobra stvar in Želel bi, da ta direktor pride tudi v pristojne odbore, da se razpravlja o tveganih. Lahko se pogovarjamo z njim tudi o nevarnosti zlorabe sredstev. Želimo transparentnost, odprtost, želim tudi sistem varovalk, želim, da bi se tak sistem vzpostavil in zato zahtevam, da so ljudje odgovorni da sprejmejo svojo odgovornost, da jo prepoznajo. Mislim, da lahko eh, potrdimo razrešnico. Sam nisem videl nobene goljofije ali kaj podobnega. Moje poročilo pa je tudi kritično in sicer zato, ker želim pokazati, da smo lahko boljši. Namen mojega poročila je zagotoviti, To, da bomo leta 2013 na eh, volitvah lahko pokazali, da smo eh, uh, se znebili vseh škandalov, da nimamo več uh, težav, z, uh, težav, kot smo imeli v preteklosti. V svojem poročilu sem poskusil tudi zagotoviti sredstva za, viš, uh, za više vodstvo. Razpravljam tudi o nekaterih nerodnih točkah dejstvo, da generalni sekretar da svojo izjavo na podlagi izjave eh, generalnih direktorjev. Tu bi želel drugo mnenje. Predlagam, da zagotovimo, da cel ta zapleten sistem javnih naročil izboljšamo. Ta sistem moramo natančno preučiti. V sistemu obstaja veliko tveganje. Eh, potem je tu še prostov, prostovoljni pokojninski sklad, deficit 120 milijonov evrov. Moramo eh, paziti, da ne bomo izgubljali denarja davkoplačevalcev. Zato lani sem poskušal sodelovati s poročevalci v Senci, nekaj konstruktivnih predlogov sprememb je bilo, približno 50 jih je od ALS, ti so želeli, da bi eh, Eh, črtali precejšen del mojega poročila. Nekatere strukture parlamenta so se želele umešavati v delo članov parlamenta. To je obžalovanja vredno. Ampak kot eh, proevropski pro eh, član sem želel biti konstruktiven. Hvala lepa. Dziękuję, Hvala lepa, kolega. Gospod Črnecki, imate besedo. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Gospod eh, predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje. Mislim, da lahko nasplošno rečem, da v vseh institucijah, na katere se nanaša eh, moja poročila, to je sodišče, računsko sodišče, eh, Evropski socialni in eh, ekonomski odbor, odbor regiji, Evropski varuš človekovih pravic, eh, Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Torej pri vseh teh institucijah smo zabeležili izboljšave. Čeprav situacija še vedno ni eh, popolna. Najtežji primer predstavlja svet. Naše sodelovanje s svetom še vedno ni takšno, kot bi moralo biti. Tudi na področju proračunskih zadev. Zato sem se odločil, da eh, pridržimo odločitev za odrešnico za generalni sekretarjat sveta. Ta predlog sem dal eh, odboru za proračunski nadzor in je bilo sprejeto. Situacija je podobna, kot je bila lani. Koordinatorji so se srečali s predstavniki španskega predsedstva in rekli so, da da cenijo korake, ki so bili narejeni za to, da se izboljšajo računovodski izkazi. Ampak vseeno smo postavili lani nekaj vprašanj svetu in odgovori niso bili zadovoljivi, vsaj po našem mnenju ne. In zato so koordinatorji vseh političnih skupin podprli mojo odločitev, naj se eh, zadrži odrešnica razrešnica. Skupna varnostna in zunanja politika, tu stvari še vedno niso jasne. Izven proračunski ukrepi eh, niso jasni, izven proračunske postavke niso jasne, tudi eh, računi niso povsem jasni. Poleg tega moramo tudi točno vedeti, na kakšni podlagi bo lahko prišlo do poravnave eh, teh računov. Tu je prišlo do paradoksa. Svet je dal določene odgovore, ki pa so bili v zvezi z prejšnjim proračunskim letom, ne pa z tekočim. Evropsko računsko sodišče je opozorilo tudi na določene nepravilnosti v postopku javnih naročil in zato smo pozvali svet naj te postopke izboljša z veseljem ugotavljamo, da so se določeni postopki na sodišču skrajšali, ampak še vedno obstaja zaostanek pri reševanju zadev. Obstaja tudi enota za notranji nadzor, eh, ta je bila ustanovljena, s tem smo zadovoljni in videli smo tudi, da je prišlo do določenih izboljšav v primerjavi z lanskim letom. Ampak člani sodišča še vedno ne radi predstavljajo svoje, eh, svoje iz, izjave o interesih. Sredstva, ki jih ima sodišče, se rabijo na eh, pravilen način, vendar pa še nimamo vseh dokumentov. Sama struktura sodišča bi se lahko izboljšala. Recimo, lahko bi zmanjšali število članov sodišča. Sedaj ekonomski in socialni odbor. Računsko sodišče je izvedlo revizijo, računovodski izkazi so izgledali v redu, še vedno pa obstaja možnost izboljšav. To pomeni, da bi morali vse finančne uredbe, eh, vse evropske institucije uporabljati eh, na enak način. Mislim, da bi potrebovali sporazum o upravnem sodelovanju med eh, Evropskim socialnim in ekonomskim odborom in pa odborom regijem, določene standarde notranje revizije eh, so harmonizirali, s tem smo zadovoljni, nobenih problemov pa ni z odborom regije in pa Evropskim ombudsmanom. Naj povzamem, Pr problem, ki ga imamo, je le eh, problem s svetom. Hvala lepa spoštovati moramo eh, naš urnik. Hvala za vaše poročilo. Dobil sem naslednjo informacijo in sicer vodja kabineta predsednika računskega sodišča mi je poslal to informacijo, potem smo slišali, da tudi eh, prejšnje leto računsko sodišče ni bilo prisotno pri naših razpravah, pa tudi svet ni bil zastopan. Torej ponavljam, niti računsko sodišče, niti svet nista bila prisotna pri naših razpravah. Potem je pa tu še eh, pripomba gospoda Kaldere, predsednika računskega sodišče, pravi, da je stališče sod, sodišča to, da Eh, sodeluje na razpravah odbora za proračunski nadzor. Sodišče pa se ne udeležuje političnih razprav na plenarnih zasedanjih. Gospod predsednik Kaldera bi želel stopiti v stik z mano v toku današnjega dneva, tako da mi bo lahko razložil, kakšno je stališče računskega sodišča v naših razpravah. To smo preverili. V zadnjih dveh letih je bilo res tako, da niso bili prisotni. To je informacija za vas. Mogoče, če bi želeli stvari organizirati drugače, bi pa lahko jih povabili naslednje leto. Bili so obveščeni o tem zasedanju, ampak, kot sem rekel, tudi v zadnjih dveh letih niso bili prisotni bodo pa prisotni oktobra in novembra, zato ker bodo predstavili svoje poročilo. Vem, vem, vem, postopkovna točka. Gospod Gerbrandi. Dank u wel, voorzitter. Ik uh, kan heel goed accepteren. Najlepša hvala, gospod predsednik lahko sprejmem, da računskega sodišča ni z nami, ampak kar zadeva odsotnost sveta tudi v preteklih letih, to kaže, da gre za strukturno napako, da ne gre zgolj za naključje, za enkraten dogodek. To kaže, kakšen je odnos sveta do eh, dejstva, da naj bi odgovorno ravnali z evropskim denarjem, kar je še toliko slabše. Zato mislim, da bi moral parlament poslati zelo jasno sporočilo svetu in predlagam, da to naredimo tako, da prestavimo razpravo o razrešnici svetu danes in da te teme sploh ne obravnavamo. Najlepša hvala, gospod Črnecki. Najlepša hvala, predsednik. Hvala, da ste nam predstavili te informacije, kar zadeva odsotnost računskega sodišča. Ampak eh, povdariti želim, da smo v času, ko velja Lizbonska pogodba. Vloga Evropskega parlamenta se je okrepila, razširila. Torej, politično gledano lahko pričakujemo, da bodo predstavniki sveta prisotni, ravno tako kot je povedal kolega pred menoj. Mislim, da gre za izredno pomembno razpravo za naše davkoplačevalce in naše voljivce. Mislim, da je napaka, da svet to ignorira in da svojo odsotnostjo pravzaprav sporoča marsikaj. Mislim, da moramo odložiti razrešnico svetu, ponovno pa povdarjam, da svet ni bil zelo konstruktiven v našem sodelovanju, ko smo se sestali na ravni koordinatorjev v proračunskem odboru. In njihova odsotnost tukaj samo kaže, eh, kako zelo eh, nekonstruktivni so. Najlepša hvala. Razumem vaše stališče, gospa Hercog. Gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice. Ko bo postopek razrešnice končan in bomo glasovali, bo Evropski parlament prevzel celotno odgovornost za leto 2008. To je trenutek, ko pravzaprav prevzamemo odgovornost od eh, komisije, sveta in eh, si jo naložimo na svoje ramena gre torej za zelo pomemben trenutek. Mislim, da se lahko strinjamo, da bomo nadaljevali z razpravo in e, res je, da obstajajo objektivni razlogi, e, zakaj je težko priti sem iz Španije. Vem, ker sem prišla z avtomobilom iz eh, Azerbajdžana in ne vem, kako dolga je pot e, tudi preko Španije. Vendar bi si vsekakor želeli, da bi institucije, ki jim podeljujemo razrešnico, pokazale nekaj več zanimanja in bi bile pripravljene biti prisotne na teh razpravah. Najlepša hvala, gospod Odi. No, Podpredsednik, navajeni smo, da so stoli sveta prazni, torej to ni nič novega in ne bodimo hipokritični. Ampak še enkrat, jaz sem zato, da se razprava nadaljuje. In uh, mislim, da nismo pristojni, da bi lahko spreminjali dnevni red, ki je bil določen pod eh, vašim nadzorom. Sem torej za to, da uh, razprava poteka še naprej, vendar pa želim še enkrat podariti svoje obžal, žal, obžalovanje nad odsotnostjo sveta. Kolegi in kolegice, stopil bom v stik tako z računskim sodiščem kot svetom še danes. Jasno bom povedal, kakšna so naša pričakovanja, kar zadeva prihodnost. To bom povedal tako svetu kot računskemu sodišču. Jasno jim bom povedal, da želimo, da so prisotni na tovrstnih zasedanjih. Prav tako eh, se bom osebno pogovoril s premijejem Zapaterom, ki trenutno predsoduje svetu. Torej, eh, kar zdiva prihodnost, bom poskušal eh, vse to razrešiti. No, kot bi se zgodil čudež, lepo zdrav gospod eh, državni sekretar. Ravno kar smo razpravljali o tem, kakšna pooblastila imamo po uh, Lizbonski pogodbi, kako močni smo postali in res je naša moč neverjetna. Nekaj minut in svet je tukaj. Najlepša hvala. Lep pozdrav gospodu eh, državnemu sekretarju, predsedujočemu svetu. Vsekakor pa bom Eh, stopil v stik z računskim sodiščem in jim povedal, da je vsekakor potrebno, da bi bili njihovi predstavniki, kot tudi predstavniki drugih institucij danes prisotni na tej razpravi. Najlepša hvala. Eh, nadaljujemo z razpravo in lepo prosim, da spoštujete čas za govor. Gospa Veronik Matjo, naša poročevalka, je naslednja. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, eh, gospod državni sekretar. Zelo sem vesela, da ste tukaj, da lahko govorim v vaši prisotnosti in vas lepo pozdravljam. Med eh, leti 2000 in 2010 ugostavljamo, da eh, se je, da so se prispevki povečali za 610 odstotkov medtem ko so je tudi število eh, zaposlenih povečalo za 200 odstotkov. Danes zaposlujejo 4794 ljudi agencije. Te, agen, te številke ne upoštevajo številk za Evropsko agencijo za obnovo, ki je bila ustanovljena leta 2008. To je eh, zadnja, za katero je bila pripravljena razredništica. Eh, to je sicer impresivno, ampak v tem obdobju 2000-2010 se je Evropska unija morala soočati z mnogimi izzivi. Eh, dve širitvi 2004 in 2007, se pravi, 12 novih držav članic. Je bilo, potem je pa e, tu še nekaj drugih izzivov povezanih z usposabljanjem, z e, priseljevanjem, z varnostjo in tako naprej zato so bile ustanovljene decentralizirane agencije eh, in te agencije se svojim znanjem neposredno prispevajo k, eh, k napredku Evropske unije. In istočasno pa morajo države članice tesno sodelovati na teh vprašanjih. In eh, agencije so pravi okvir za takšno sodelovanje. Pomen agencij v Evropi je velik zato, ker približujejo agencije Evropo državljanom veliko nalog imajo, ravno tako se eh, povečuje tudi število ljudi in pa proračuna, vendar pa eh, to pomeni, da morajo institucije izvajati svoje proračunske obveznosti. Eh, proračunski nadzor in pa interni nadzor morata biti okrepljena, zato da se bo ustrezno spremljalo te agencije. Vendar to ne pomeni, da ne bi smeli spoštovati obstoječih pravil. Kar zadeva razrešnico za leto 2008, naj omenim nekaj problemov, ki se ponavljajo in s temi problemi se srečujejo številne agencije recimo eh, eh, slabosti eh, pri sklepanju pogodb, potem pomankanje transparentnosti pri izbiri in zaposlovanju ljudi, visok, visoka raven kreditov, potem pa je tudi pomankanje natančnih številk. Kljub naporom agenci se ne uporablja Eh, jo eh, uredbe z področja eh, proračuna, zlasti pri, pri majhnih agencijah ugotavljamo, da imajo težave z izpolnevanjem težkih zahtev iz evropske zakonodaje. Treba bilo ustanoviti interinstitucionalno delovno skupino, da se ne bi isti problemi eh, ponavljali vsako leto. Vendar pa eh, zaradi eh, tega ni težav z razrešnico za proračunsko leto 2008. Vendar pa je situacija drugačna za eh, Evropsko policijsko akademijo. Čeprav so se določene stvari v C-polo izboljšale iz leta 2007, pa revizija kaže zelo velike eh, nepravilnosti pri uporabi finančnih in upravnih pravil. Zat, eh, zato predlagamo, da se zadrži podelitev odreš, razrešnice. Naj eh, vse eno še povem, da so se agencije odločile izboljšati svoje upravljanje. Nekatere so celo sprejela pravila, eh, ki jih lahko pozdravljamo. Recimo EFSA, eh, ta je bila zelo učinkovita pri svoji koordinacijski vlogi in je uvedla proces ocene tveganj Eh, potem eh, druge agencije imajo nov sistem nadzore nad poslovanjem, potem Evropska fondacija za izboljšanje delovnih pogojev pa je izdelala sistem za spremljanje usposabljanja. Na koncu bi želela povedati, naj tudi druge agencije sledijo tem primerom. Hvala lepa. Hvala, gospod Pročevalko, hvala za poročilo in za vaš govor. Zdaj pa predajam besedo gospodu komisarju Šemeti v imenu komisije. Izvolite. Thank you, Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, državni sekretar, poročevalci, poslanci in poslanke. Dovolite mi, da se zahvalim odboru za proračunski nadzor, še posebej poročevalcu gospodu Liberatskemu in njegovim soporočevalcem za poročila, ki so jih pripravili in za priporočilo, da se eh, podeli razrežnica komisiji za finančno leto 2008. Prav tako se zahvaljujem gospe Ajala Sender za poročilo o uresničevanju Evropskega razvojnega sklada in pa gospe Matjo za obsežno analizo vseh vprašanj povezanih z izvajalskimi agencijami. Postopek za razrešnico leta 2008 se končuje. Šlo je za eh, obdobje intenzivnega dela, hkrati pa je to pomenilo tudi eh, nov konstruktiven dialog med našimi institucijami. Eh, cilj komisije še naprej uh, ostaje, da bi dobila pozitivno izjavo o zanesljivosti strani računskega sodišča in mislim, da naša prizadevanja to potrjujejo. Eh, prišlo je že do napredka z uvedenimi poenostavitvami upravnega in nadzornega sistema eh, za programsko obdobje 2007 in 2013, pa tudi različni akcijski načrti kažejo napredek, kar zadeva zmanjševanje ravnina pak. Korenite spremembe pa bodo eh, prišle do izraza z novimi programi za naslednje finančno obdobje, ki se zdaj pripravljajo. In tukaj bo šlo za bolj jasne kriterije upravičenosti ter bolj jasne stroške nadzora skupaj z ostalimi eh, komisarji se strinjam s tem, kar je zapisano v vaši resoluciji, namreč, da si želimo merljivega napredka, kakršnega smo eh, dosegli v preteklih letih, eh, s, čim, s čimer bi okrepili odgovornost in vlogo posameznih deležnikov. Tesno sodelovanje med komisijo in Evropskim parlamentom je z tega vidika zelo pomembno. Vendar pa vsi vemo, da ne bo dovolj, da dosežemo napredek samo na terenu. Za uspeh potrebujemo novo partnerstvo z vsemi akteri, kar vključuje tudi aktivno vlogo držav članic in Evropskega računskega sodišča komisija ne bo čakala na to, da bodo stopila veljavo spremembe finančne uredbe. Že prej bo pozvala države članice, da uh, eh, začne upravljati svojo vlogo, ki je okrepljena po Lizbonski pogodbi in da sprememe ukrepe, ki so pomembni za izboljšanje finančnega upravljanja. Ravno tako ima tudi računsko sodišče zelo pomembno vlogo uh, Eh, ko gre za eh, izjavo zanesljivosti v zvezi z upravljanjem strani komisije. Upamo, da bomo eh, tukaj izboljšali tisti del našega proračuna, ki bo naletel na pozitiven odziv. V prihodnje bo potrebno razlikovati med posameznimi področji, kjer se pojavljajo različne ravni napak. Ravno tako pa bo potrebno preučiti dodano vrednost ukrepov, ki so bili izrečeni oziroma uresničeni v obdobju 2007 do 2013. Eh, upamo, da se bomo s zakonodajalcem lahko dogovorili glede sprejemljive ravni napake in da bomo to v prihodnje ustrezno upoštevali. Uh, Eh, kot je bilo zahtevano, bo komisija pripravila in parlamentu poslala eh, nov načrt za obdobje po letu 2010. Komisija bo naredila vse, kar je v njeni moči skupaj z drugimi akteri, da bi pospešila zmanjševanje ravni napak in da bo na ta način zagotovila, da bo večji delež eh, proračuna v letu 2010 do leta 2014 uvrščen v zeleno področje strani računskega sodišča. Gre za zaščito evropskih finančnih interesov in to bo tudi v središču naših novih načrtov, ki vam jih bom predstavil že naslednji mesec. Vaši pomisliki, ki so eh, izrečeni v resoluciji za razrešnico 2008, bodo tudi upoštevani in veselim se plodnih razprav najlepša hvala gospod komisar hvala da ste predstavili stališče evropske komisije zdaj pa sledijo govorniki v imenu različnih parlamentarnih odborov najprej gospod galer Najlepša hvala. V vročinskem letu 2008 je na tem področju prišlo do plačil v obsegu 5 milijard evrov. Torej gre za premalo sredstev v četrti kategoriji. Torej, govorimo o nadzoru na, o, nad plačili za razvojno pomoč za zunanje dejavnosti in mislimo, da je samo deloma to zadovoljivo. Torej, mi smo v odboru o, ocenili programe v tem okviru. Torej, gre za čim bolj učinkovito delovanje in izvajanje proračunskih sredstev za zonanje dejavnosti. Torej, ni, ni pozitivno, če projekti niso pravočasni, pravočasno izpeljani, to namreč ogroža našo zonanjo politiko. To, v luči števila napak mislimo, da je prišlo do pozitivnega napredka pri komisiji vendar pa je treba upoštevati pravni okvir, posebno poročilo o zonani pomoči za Turčijo kaže na to, da je treba izboljšati naše delovanje v primerjavi z leto 2007. Informirati je treba, kako učinkovito potem upravljajo sredstva tisti, ki dobijo naša sredstva in razvojno pomoč zato da lahko resnično izvajamo naše interese na področju zonanje politike. Zato pozivam komisijo, da v novi finančni perspektivi izboljša učinkovito izvajanje proračuna in porabo sredstev. V imenu odbora pa lahko potrdim in priporočim razrešnico za leto 2008. Hvala. Dank, Gala, frau... Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Gricle. Dve minuti. President... Gospod predsedujoči, gospod predsedujoči svetu, gospod komisar, kolegice in kolegi. Zelo zanimivo jutro smo doživeli. Želela sem eh, prebrati drug govor, vendar pa tega ne bom storila, glede na to, kaj se je danes zgodilo. Dejstvo je, da razrešnica ni prav, slišali smo, da razrešnica ni eh, vzeta resno. Edina, ki mora to resno vzeti, je komisija. Vse ostale inštitucije je vprašanje razrešnice ni urejena v pogodbi. ko bo služba za zunanje dejavnosti postala institucija, potem bomo imeli predstavnike, da pa druge inštitucije niso prisotne in poslušale, kaj ima za povedati Evropski parlament v odboru za proračun. Svet je letos naredil izjemo, kot tudi lansko leto švedsko predsedstvo. Če si pogledate, kaj se je tukaj zgodilo, torej, da izvajamo našo pristojnost iz razrešnice, potem bi mogoče prišlo do konca naše pristojnosti, če bi zunanja služba postala inštitucija, vse ostale inštitucije. so bile odsotne in zahvaljujem se gospodu predsedniku, da je poskrbel za to, da dobimo odgovor, zakaj niso prisotni. Zato morajo tudi drugi resno vzeti naše delo in moramo premisliti o tem, kako izvajamo naše delo, ko gre za razrešnico. Ne moremo namreč nadaljevati tako, kot do, je bilo do sedaj. Sedaj je svet inštitucija po lizbonski pogodbi kot tudi predsednik. Moramo legalizirati proračunske pristojnosti in pravico do izvajanja proračuna. vi morate legalizirati vaše pristojnosti tudi v svetu. In to zahtevamo tukaj v Evropskem parlamentu. Hvala. Dank. Najlepša hvala, gospa Gresle. Sedaj pa gospa Hauk. Ena minuta. Ja, vielen dank. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Rada bi omenila samo eno točko, ki gre za škandal. Gre za center za preprečevanje nadzor nad boleznimi v Štokholmu od leta 2005, um, od maja 2005. Imamo visoko kvalificirane osebe, ki delajo v zelo težkih okoliščinah. Do sedaj švedsko predsedstvo oziroma švedska, eh, švedska ni uspela podpisati pogodbo, želela pa je nujno imeti sedež te agencije v svoji državi. Torej ne moremo dati nobenih um, zagotovil za osebje. Posledice so seveda takšne, da na švedskem rojeni otroci ne morejo biti registrirani. Ne, tem osebam potem eh, ne dajo storitev kot je elektrika, vode eh, in tako dalje, ne, nimajo dostopa do zdravnikov. Za zakonca to pomeni, da ne more delovati, delati in nima dovoljene za delo na švedskem. Takšen ta seznam lahko bi naštevali še druge primere. Pravice, ki jih imajo zaposleni v evropskih inštitucijah niso pravice, ki jih ima osebje v tej agenciji. Gre za nedopustno situacijo. Najlepša hvala, gospa Hauk. Gospod van de Kamp ima besedo. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V odboru za notranji trg glede proračuna 2008 nimamo veliko za dodati. V poročilu smo, v poročilo smo napisali, razpravljali smo o tem in opazili smo premalo sredstev na nekaterih področjih. Vendar pa sem prepričan, da se bo to popravilo v letu 2009 in 2010. Rad pa bi povdaril, da moramo proračun za Solvit pravilno izvajati. Če imamo proračunska sredstva, moramo sredstva uporabiti odgovorno. Do sedaj pa nimamo dovolj informacij glede tega. Mogoče bi lahko omenil tudi nekaj o zvezi z direktivo o storitvah decembra 2009. V Evropski uniji nujno potrebujemo informacije v zvezi s tem. In Še nekaj, gospod predsedujoči, gre za carinske inšpekcije v državah članicah. O, te, o tem nam seveda ni treba razpravljati o tem. Vendar pa države članice ne izvajajo inšpekcij pri uvaženem blagu in zato pozivam države članice, da te inšpekcije pravilno izvedejo. Kot zaključek bi rad povedal, kot tudi drugi kolegi in komisar, da Na nekaterih področjih imamo prezakomplicirana proračunska pravila. To pa pomeni, da so tudi mehanizmi za inšpekcije zelo komplicirani. Zato pozivam za poenostavljanje na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Van de Kamp. Naslednja je kolegica Ajala Sender. Ena minuta. Mm, Hvala lepa, gospod predsedujoči prosim vas, da prvi del obravnavate kot postopkov, postopkovno vprašanje, kajti rada bi vas prosila za informacije, če je Evropski parlament povabil predstavnike sveta računskega sodišča na to razpravo. Kajti želeli smo, da je švedsko predsedstvo bilo prisotno in na razpravi o razrešnici. Sedaj pa prosim, da začnete z oštevanjem časa za moj govor. Radi bi izrazili zadovoljstvo v zvezi z izvršavo komisije glede za obveznosti in plačila za čezevropske omrežje. Države članice morajo zajamčiti primerno financiranje iz svojih nacionalnih proračunov. Evropski parlament je vedno podpiral višje financiranje za te mreže in upamo, da bo revizija o mrežju z leta 2010 bil učinkovit. Nadzor je bil učinkovit. Rade bi vam čestitali tudi za letno preročilo, za izvajanje čez evropskega omrežja, vendar pa nas vseeno skrbi za poslovanje, vendar pa v odboru za transport um, smo že dobili obljubo za ažurne informacije. Plačila za varnost teh omrežij so še vedno nižja kot v programu Marko Polo. Videli smo tudi zelo nizke obveznosti za upravljanje za pravice potnikov. Obžalujemo tudi pomankanje podatkov na področju turizma. Upamo, da bomo v novem institucionalnem okviru lahko to popravili. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Odi, postopkovno vprašanje. Malo pomišljam, zelo mi je žal zaradi tega postopkovnega vprašanja. Gospod predsednik, najprej želim pozdraviti eh, svet in se mu zahvaliti za prisotnost. Gospod predsednik, ampak zdi se mi, da se daj, da se ko se je komisija že izrazila, eh, sedaj prosimo svet, da pove svoje stališče, ampak svet ni povedal eh, nič pred razpravo. Mogoče bi bilo dobro, da sedaj prosimo eh, svet, da pove svoje stališče, glede na to, da bo ročevalec predlaga, da se odloži podelitev razrešnice za leto 2008. Vprašali bomo svet, če je nujno, da podajo izvajo.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 vendar pa vemo, da gre tudi za politično oceno situacije. Želimo razjasniti, če smo dosegli vseh cilj, vse cilje, ki smo si jih zadali za leto 2008 in če smo sredstva učinkovito porabili in da smo dobili dobro, dobre rezultate. Torej ocenujemo našo regionalno politiko. Vemo, da je prišlo do veliko nesporazumov okrog te politike. Rad bi omenil še posebej dejstvo, da napake ne pomenijo vedno poneverb. Veliko krat posvečamo tem napakam preveč pozornosti. Seveda imamo tudi upravičene kritike strani računskega sodišča, vendar to treba gledati v kontekstu. Nimamo enakih kazalnikov, enake metodologije, ki bi jo uporabljali povsod da bi lahko ocenili rezultate, absorpcijsko sposobnost in tako dalje. Te podatke potrebujemo zato, da vemo, kako oblikovati našo kohezijsko politiko v prihodnosti. Če si pogledate izdatke leta 2008, imamo samo 32 odstotkov, ki smo ga dobili iz načrtovanega cikla. Ostalo smo porabili leta 2006 ali pa pred tem letom, zato je težko oceniti, v kolikšni meri je nov ciklus bil uspešen, še posebej za leto 2008, ko moramo oceniti, če je bilo to uspešno ali ne. V nekaterih držav šanicah tudi meje 32 odstotkov nismo dosegli, prišlo je do zamud. Mi si v Evropskem parlamentu imeli smo predloge v zvezi s krizo že leta 2008. Želimo predlagati poenostavljanje, vendar pa se je zgodilo to, da želimo izboljšati stvari z naše strani, vendar pa je treba to storiti tudi v državah članicah. Hvala lepa, gospod Surjan. Naslednji je gospod Lopes Aguilar. Eno minuto. Gospoda Lopes Aguilarja ni, sedaj pa gospa Bauer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija ima dogovor o delovanju in v osmem členu govorimo o enakopravnosti med moškimi in ženskami. To je eno temeljnih načel v Evropski uniji in takoj, ko gre za naše delo, za področja, moramo to vključiti. In tako tudi, ko govorimo o proračunu in o razrešnici, moramo dokazati, da se je v praksi oveljavila enakopravnost. Zato obstajajo predpogoji, moramo zagotoviti, da imamo statistične podatke, ki kažejo na to, kako so bila sredstva porabljena. Te podatke potrebujemo, vendar pa moramo povdariti, da teh podatkov še vedno nimamo. Nimamo podatkov, da bi lahko podrobno ocenili način porabe sredstev iz proračuna. Govorim o več področjih, naprimer področja, kjer imamo probleme z diskriminacijo, kjer smo pozvali k boju proti diskriminaciji, naprimer Evropski socialni sklad. Imamo tudi še eno vprašanje, ki bi ga rada omenila, če smem, gospod predsedujoči. Inštitut za enakopravnost med spoloma Evropski uniji. Tega še nismo ustanovili, začeti bi moral z delom že leta 2008. Ta inštitut bo verjetno odprt šele junija letos, torej prišlo je do zamude, to pomeni, da je prišlo do težav in to vključuje tudi proračunske težave. Imamo nekaj večletnih programov, ki potekajo. Omestni pregled je načrtovan za leto 2010. Rada bi pozvala komisijo, da se potrudi za nadzor, za monitorom in pregleda različne proračunske postavke in zagotovi, da se je upoštevalo načelo enakopravnosti med spoloma, da se prevzete um, obveznosti pravilno uporabi, da ne bo prišlo do neravnovesja v našem sistemu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. z vedika razvoja razrešnica pomeni, da smo sredstva v državah v razvoju pravi na učinkovit način, da to dokažemo našim državljanom. Torej nič celih sedem odstotkov pomoči. Naša pomoč je treba porabiti učinkovito, ne da zagotovimo več pomoči, ampak moramo zagotoviti učinkovitost, moramo dati priložnost državam v razvoju, da prevzame odgovornost za razvoj, še posebej, ko gre za um, lastnino zemlje v teh državah. Veliko žensk še vedno umre pri porodu, malarija, tifus, tuberkuloza, AIDS še ko, povzroči veliko smrtnih primerov parlament, svet in komisija porabljata 20 odstotkov pomoči za izobraževanje in zdravje. Zanima me, če smo resnično dosegli naše cilje. Vedno, ko obiskujemo države v razvoju, sem vedno presenečen nad entuzijazmom mladih. Ti so ravno tako sposobni kot drugi mladi po, drugot po svetu, potrebujejo priložnosti za podjetnost in če vlagamo v izobraževanje, je to ključno za to, da dosežemo te cilje. Komisija in svet se morata zediniti o naših ciljih. Naših ciljev še nismo dosegli na vseh področjih. Rad bi dejal v teh sekundah, ki imam še na voljo, da je po mojem mnenju način za odpravljanje revščine ta, da jim damo na voljo zemljo v lastnino. Naj vam podam primer naše države v 18. in 19. stoletju. Uspešnim so dali majhne koščke zemlje, torej ne smemo misliti v smislu pomoči, ampak moramo ljudem dati priložnost za to, da resnično izživijo svoj potencial za podjetnost. Najlepša hvala, gospod Mičel. S tem smo zaključili seznam govornikov v imenu odborov, sedaj pa gremo na. Seznam govornikov v imenu bližnjih skupin. Gospod Itela je prvi. Tri minute. Puheenjohtaja, ensinnäkin hal... Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najprej bi se rad zahvalil svetu za to, da je prisoten. Ti so namreč odgovorni za porabo sredstev, zato je nujno, da sodelujemo. Zelo sem vesel, da je predstavnik sveta tukaj. Rad bi se zahvalil gospodu Stasu, poročevalcu, za izredno sodelovanje. Temeljno načelo je, da mora biti parlament odprt in transparentno, zato da ne pride do škandalov moramo biti zelo previdni pri nepravilni porabi sredstev, preprečevati moramo takšne napake. To je zelo pomembno. Ne gre za sredstva parlamenta, gre za davkoplačevalce, zato moramo biti dosti bolj odprti in transparentni pri našem delu in prevzeti končno odgovornost. V poročilu imamo nekaj zelo dobrih točk. Moja politična skupina pa meni, da potrebujem bolj kompaktno poročilo, krajše poročilo, nekaj tega bi lahko izpustili in sredotočili bi se morali na konkretna vprašanja, če želimo seveda upraviti dobro delo. Sredotočiti se moramo na naše pravo delo, na, na zakonodajalno delo. Pri politiki eh, v zvezi z gradbami Evropskega parlamenta tukaj lahko še več eh, stvari izboljšamo. Imamo kar nekaj točk v poročilu, o čemer je treba še razpravljati. Zgleda, da že kar nekaj let zamujamo s to razpravo. Potrebujemo odgovore na ta vprašanja. Evropski parlament je dobil statut za poslance in za asistente. To pa je samo korak naprej. Veliko sprememb je treba še izpeljati naprimer. Um, vrnitev domov v okviru statuta bi moral potovati domov. Poglejte si, kakšne so stroški. Seveda je lažje potovati v Brusel. Vse to zelo ovira naša življenja da pridem domov v Turku, porabim za to cel dan. Zelo težko je opravljati delo tukaj in potovati preko Rima ali Aten. Seveda ne prosim za to, vendar pa bi rad potoval domov preko Brusla, kaj ti tam lahko opravim kar precej koristnega dela. Najlepša hvala. Vielen Dank, Herr Kollege. Hvala lepa, gospod Itala. Gospa Hercog, tri minute. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Hvala lepa za besedo, spoštovani poslanci. Spoštovane poslanke, dovolite, da začnem s tem, da se zahvalim Evropskemu računskemu sodišču in poročevalcu. Odlično delo je opravljeno in temeljito. Na ta način si res lahko pogledamo podrobno, kaj se je dogajalo z denarjem leta 2008. Zahvaljujem se tudi kolegom poslancem, ki so podali predloge sprememb in s tem izboljšali naš dokument. Mislim, da se vsi strinjamo, da bi lahko stvari še izboljšali. Glasovali bomo o razrešnici in sicer k malu. In mi smo izvoljeni člani parlamenta. Zato nosimo polno upravno odgovornost za leto 2008 in 2008 za to, kako je bil uporabljen proračun. Parlament je prijel nekaj denarja in zanima nas, ali je bil ta denar porabljen v skladu z zakonodajo, v skladu s političnimi cilji. Trenutno smo priča finančni krizi, ki zadeva vse nas. In zato je še toliko bolj pomembno, kako porabimo denar davkoplačevalcev. Imamo določena pričakovanja, ki pa bi morala biti mogoče višja do nas samih kot do drugih. Obenem pa se moramo spomniti tudi tega, da nadzor, ki ga izvajamo, ni dovolj sam po sebi. Zagotoviti moramo, da je bil denar porabljen pametno in skladu z zakonodajo. Temeljito moramo preučiti in zato potrebujemo notranji revizijski sistem. Mi socialisti menimo, da je to najpomembnejši element. Zato podpiram ta konkreten vidik. Kar zadeva interne revizije in nadzor v institucijah, tega moramo okrepiti. Preventiva je boljša kot kurativa in to pravilo veliko krat velja. Moramo imeti dober notranji nadzor, kar je pomembno tudi z vidika upravljanja in medsebojne odvisnosti. Na ta način bodo znana dejstva in bolj bomo usklajeni z mednarodnimi računovodskimi standardi. Pravila sama pa ne zajamčijo ustrezne notranje kontrole. Za leto 2009 vemo, da so bile narejene nekatere izboljšave. Ko pa govorimo o sistemu notranjega nadzora, ta sestava ne more biti nikoli odlična, saj gre za človeški faktor. In zato je treba izvajati ta postopek razrešnice. Podpiramo vse predloge, ki podpirajo vse te cilje, ki sem jih izpostavila. Zagotovo pa moramo zagotoviti večjo transparentnost. Pred nami so predlogi, ki zadevajo politične skupine in seveda si ne želimo zmanjševati neodvisnosti strank. Skupina socialistov in demokratov v tej hiši vedno upošteva ta načela pri svojem delu in želimo izboljšati tudi delo, kar zadeva proračun. Prosimo torej, da sprejmete naše poročilo in podate razrešnico. Kot naslednji kolega Gerbrandi, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Meni je zelo všeč rok skupina Genesis. Ta skupina je imela pesem Dance on the Volcano, ples na vulkanu. Na to pesem sem veliko krat pomislil ta teden. Ne, da sem hotel iti na Islandijo in plesati na eh, vulkanu, ampak mislil sem na to pesem. Danes dopoledne smo imeli razpravo o razrešnici proračuna leta 2008. To je bilo leto, ko je računsko sodišče, ko ni moglo podpisati izkazov. In tukaj vidim paralelo med tem in plesom na vulkanu, ki sicer ni polne, poln lave, ampak gre za pomankanje oziroma je veliko pritiska, pritiska na nacionalne vizije, na skupnost, na vse. In ta vulkan je zdaj pripravljen izbruhniti. Ne želimo si te erupcije, zato ker je prišlo do pomankanja zaupanja naših državljanov v Evropo. In kako lahko ustavimo to erupcijo? Lahko naredimo to z večjo transparentnostjo dela vseh inštitucij. Vemo, da prihaja do nepravilnosti. To je skoraj neizogibno. Zato pa pozivam države članice, da podajo svoje izkaze na transparenten način, ne odprejo svoje knjige. Ne vem, zakaj se države članice temu izogibajo in temu nasprotujejo vsako leto. Zanima me, ali bi svoje proračunska sredstva porabili na enak način kot evropska proračunska sredstva. To je pomembno tako za državljane kot za Evropsko unijo kot celoto. in mislim, da je skrajni čas, da odpremo okna in spustimo notr svež zrak. Da pokažemo, da smo odprti. Našim državljanom moramo pokazati, da denar porabljamo na odgovoren način. In še odnosi med svetom in parlamentom. Pred nekaj leti je bil sprejet sporazum, džentlmenski sporazum, dogovor, po katerem naj se ne bi umešavali v delo drug drugega in takrat je bilo to koristno ampak pošteno rečeno mislim, da ta sporazum ne deluje več. Zdaj se začenjamo boriti drug z drugim. Svet in parlament, in to je postalo pomembno, sta poslali, postali zdaj bolj zreli inštituciji in zato moramo omogočiti nadzor drug drugega brez džentlmenskega dogovora. To bi morali omogočiti. Po mojem bi morali na tak način naprej, brez posebnega dogovora, z medsebojno odprtostjo in transparentnostjo bi lahko svet in parlament skupaj plesala usklajeno, ne da bi se borila drug proti drugu, drugemu in brez nevarnosti vulkanskega izbruha. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Stas, dve minuti in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani komisar, predsedstvo sveta, zdaj govorim v imenu skupine in ne kot poročevalec za razrešnico proračuna. Najprej glede razrešnice za komisijo. Imam vprašanje za komisijo, pa tudi za svet. Videli smo, da 80 odstotkov našega denarja se porabi v državah članicah in da evropski parlament že leta prosi, da naj bi tukaj prišlo do posebnih nacionalnih izjav ali deklaracij. Kako je zdaj to v luči nove pogodbe, nov člen 317, zdaj omogoča komisiji, da poda predloge v zvezi s tem, po katerih bi države članice morale izdajati nacionalne deklaracije ali izjave? Prosim, če bi to upoštevali. In zanima me, ali bo komisija izkoristila to možnost pobude. Na štiri različne načine se zdaj to počne in poenostaviti bi morali način podajanja izkazov. Nekatere države so zvezdne države, kot je Belgija in kako bi v tem primeru nacionalni ministri izdali nacionalno izjavo. Mislim, da to naj ne bi bil problem. Sodelovati bi moral z regionalnimi ministri in jih prositi, da ne pošljajo regionalne deklaracije, regionalne izjave na parlament in potem bi lahko minister to predstavil in rekel bi, Valonija dela dobro, Flan, eh, Flamska pa ne. V resoluciji gospoda Liberatskega. On govori o posebnem poročilu revizijskega sodišča o Turčiji. Formulacija tam ni najbolj posrečena. V nekaterih odstavkih celo omenja pogajanja o pridružitvi. Pa mislim, da to ni primerno mesto, da se to omenja. Zato pozivam, da se črta nekaj odstavkov v tem poročilu. Upam, da poslušate, gospod predsedujoči sveta. In zanima me, če bi lahko odgovorili na vprašanje povezano s Kokbujem in sicer še pred junijem 2010 in sicer v zvezi z odstavkoma 25 in 26 resolucije. Zanima me, če bi lahko celo danes zagotovili odgovor glede tega, ali boste odgovor v zvezi s tema dvema odstavkoma lahko podali do junija. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Stas, kot naslednji kolega uh, Ešvot. Uh, Hvala lepa. Govorim v imenu Britanske konzervativne stranke, ki bo letos ponovno glasovala proti razrešnici proračuna. To je stališče, ki smo ga dosledno zastopali in tako bo tudi vnaprej, dokler ne bomo videli, da prihaja do zagotovil, da bo prišlo do boljšega izvajanja proračuna. Javno pa želimo povedati, da cenimo napredek pri izboljšanju finančnih standardov, kar je izvedla pretekla komisija. Računsko sodišče zlasti pozdravlja napredke na področju kmetijstva, raziskav, prometa in izobraževanja. Hvala komisiji in te spremembe so res spodbudne, vendar pa je treba še veliko narediti. Računsko sodišče je večkrat opozorilo na nepravilnosti in na počasno pobiranje denarja oziroma priliv denarja v proračun. Odgovornost je na ramenih Evropske komisije. Države, članice in svet se morajo veliko bolj zavedati, kako se uporablja evropski denar. Pokazati morajo, da razumejo, kako pomembno je dobiti pozitivna zagotovila. Lizbonska pogodba je zdaj uveljavljena in kot poslanci in poslanke evropskim davkoplačevalcem moramo zagotoviti, da je denar ustrezno porabljen in to na pošten in odgovoren način. Vse dokler računsko sodišče ne bo moglo podati tega pozitivnega zagotovila, bomo jaz in moja stranka morali glasovati proti različnici proračuna. Hvala. Hvala, kolega Ashford. Gospod Sendergaard, pet minut, izvolite. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tu gre za to, da mi kot poslanci skupno in vsak zase prevzamemo odgovornost za uporabo sredstev Evropske unije 2008. In er, ko bo končana razprava o razrešnici in ko bomo glasovali, bomo morali zastopati to tudi napram državljanov. Jaz moram reči, naša pozicija je kritična glede na način, kako so bila upravljena sredstva Evropske unije v letu 2008. Seveda, je dosti bilo dobro in bile so tudi napredki v primerjavi z 2007, ampak na drugih mestih moramo povedati, da nekatere stvari niso sprejemljive. Naprimer, komisija sredstva za kulturni sklad, to je tudi računsko sodišče reklo, najmanj 15 odstotkov eh, sredstev je bilo uporabljeno v nasprotju z pravili. E, tu so velike pomankljivosti ali pa je šlo celo za goljofije. E, eh, konkretno to pomeni, da so milijarde evrov bile izgubljene e, v, na tem področju oziroma ne bi smeli biti izplačane. E, tu obstajajo sicer opravičila, komisija pravi, da so države članice nadzorne, da bi one, mor, odgovorne, da bi one morale nadzorovati, ampak po mojem so pravila dosti preveč komplicirana in uh, nihče noče pravzaprav prevzeti odgovornosti. Vprašanje, ki bi ga morali postaviti, je, ali bomo akceptirali računovodski izkaz nekega društva, neke inštitucije, kjer so postavke uprešljive. Jaz se strinjam s tistimi, ki pravijo, da potrebujemo temeljne strukturne spremembe, da bi to zadevo rešili. In zaradi tega je potrebno razrešnico izkoristiti, da se takšne stvari doseže. Ta pritisk more delovati tudi napram cvetu. Aprila prejšnjega leta je parlament z veliko večino eh, odklonil razrešnico za svet za leto 2007. Mi smo rekli, da ne moremo prevzeti odgovornosti za računovodski izkaz, dokler svet ne bo javno eh, razložil eh, porabe svojih sredstev. Eh, da bi pokazali dobro voljo, pa smo se novembra odločili, da bomo razrešnico sprejeli, ampak pod pogojem, čist jasnim pogojem, da danes bo pr, e, e, dokazano, da je prišlo do spremembe, zdaj pa ugotavljamo, da do te spremembe prišlo ni. E, konkreten primer. Vsako leto svet milijone evrov prenese iz prevajanja v službena potovanja. Tam pa sredstva že tako in tako obstajajo. Zato je treba svet vprašati, zakaj to delajo, zakaj prihaja do prenosa sredstev, kaj delajo z tem denarjem za potovanja, katere države to dobijo. Neformalno in zunaj protokola bi lahko odgovorili, ampak danes svet ni povedal, ni dal odgovora in to je po mojem narobe, to ne da dostuje. Na po našem mnenju, torej razrešnice proračuna sveta zahteva, da bi imeli inter eh, institucionalni dogovor, ki bi zahteval, da svet jasno pove, kako porabi eh, svoja sredstva. In Moram reči, da tudi kolegi iz drugih političnih skupin se v tem z nami popolnoma strinjajo, ker je naša kritika tako jasna. Moramo biti tudi kritični sami do sebe, kadar gre za naša lastna finančna sredstva v parlamentu. Zato nam je žal, obžalujemo, da poročilo nadzornega odbora za proračun ni tako kritično, kot eh, je si je želel poročevalec. Zato mislimo, da je treba zopet vključiti kritične eh, odstavke. Mi upamo, da maja, ko bomo glasovali, ne bo eh, prišlo do problemov in da bo pokazalo, da imamo dobro voljo, da hočemo nekaj doseči, da hočemo doseči sprememba. Ob koncu bi se vsem kolegom hotel zahvaliti, ki so v revizijskem odboru eh, se zauzemali za več transparentnosti in več odgovornosti, kar zadeva sredstva parlamenta. Hvala, kolega Sendegard. E, eh, naslednja kolegica, ena s tri minute. Hvala lepa. No, podelitev razrešni, razrešnice ni najpomembnejša naloga, ki jo imamo, ampak prosili smo, da nam sodišče predstavi, kako je bilo kakšna je bila poraba sredstev. In naša odločitev temeni na poročilu računskega sodišča. Samo 10 odstotkov je potekalo v redu, ostalo je bilo podvrženo različnim napakam in pomakljivostim. Ali je to v redu? Ne, seveda ne. Situacija je bila enaka že, je taka že zadnjih 15 let, pa vedno smo dali razrešnico. In sicer na podlagi izboljšav porabe evropskih sredstev. Ampak žal moram reči, da davkoplačevalci želijo vedeti, ali je šel denar na pravo mesto in v prave namene. V vseh teh letih je komisija, parlament in svet naredila edino to, da je prenesla odgovornost na države članice. Res je, da se programi izvajajo v državah članicah. In institucije, institucija, kateri davkoplačevalci zaupajo, je komisija. Komisija, tista, ki bi morala izvajati ustrezne nadzore, tega ne počne najboljše. In zdaj se komisija in parlament govorita, dogovarjata o možnih napakah, o, ki bi jih lahko tolerirali, katero raven napak in pomankljivosti bi še lahko dovolili. Lani smo podelitev razrešnice prestavili iz aprila na novembar. Pa kljub temu, da računsko sodišče ni kritiziralo finančnega upravljanja, letos pa se parlament spet prosi, da potrdi in podeli razrešnico. Zanima me, ali smo res resni, kar zadeva našo odgovornost, ali se samo igramo politiko. Ali je ta razrešnica samo igra med institucijami, ali bodo davkoplačevalci to še naprej tolerirali, saj gre za njihov denar. Spoštovani kolegi in kolegice, pozivam vas vse, da svojo odgovornost jemljete resno in da to podelitev razrešnice svetu, komisiji in računskemu sodišču in drugim, da napišemo, da naj ne pride do finančne izjave, dokler ne bo prišlo do zdravega finančnega upravljanja. Hvala. Hvala lepa, kolegica Andreasen. Eh, postopkovno vprašanje, kolega Tanecki. panie przewodniczący! jest problem mianowicie. spoštovani predsednik gospe in gospe poslanci tu gre za zelo pomembno vprašanje in pravzaprav hvala bogu da bomo slišali tudi od sveta vendar upam da se bo slišal tudi moj glas, ko bomo spregovorili o podrobnostih proračuna sveta in o izvrševanju. Vendar žal predstavnik sveta ni slišal vseh naših pripomb, ker je zamudil preprosto, komaj da je prišel sem. Prosim vas, da upoštevate postopek, pravi predsedujoči in prekinja govornika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 dve minuti. Prisrčna hvala. V eni zadevi mislim, da smo si vsi enotni v odboru za nadzor, potrebujemo rešitve za sistem agencij imamo 11 predlogov. Na ta način bi lahko vsako leto prihranili polovico milijarde eh, evrov, ne da bi za to trpela eh, kakovost. Moji predlogi so prvič. Potrebujemo eh, pravno osnovo, tudi Lizbonska pogodba ta osnove ne daje. Drugič, eh, potrebno je opraviti neodvisno analizo, da se vidi, kje je dodana vrednost. Tretjič, zapred bi morali sedem agencij, eh, ker bi druge lahko njihove naloge prevzele. Četrtič, vsaka agencija mora biti neposredno odgovorna enemu samemu komisarju Evropske unije, ki bi moral biti pristojen za vse vse zadeve. Petič, eh, kar zadeva člane upravnega odbora. Eh, to bi ne bi smelo presegati 20 delovnih mest. Šestič, moramo imeti katalog kriterijev za standarde, kot smo že slišali, to je nujno potrebno, ker pri eh, Eh, te, ustanavljanju agencije treba te standarde upoštevati. Sedmič, eh, mora biti pridelan eh, enoten statut. In osmič šele potem, ko eh, opravijo zaslišanje v parlamentu, bi morali natančno določiti čas dela posameznih komisij. Eh, Komisija bi morale preveriti eh, načrte delovanja posameznih komisij. Desetič, Vse agencije bi morale prenesti v bazo podatkov vse finančne podatke, tako da bi se lahko dosti lažje celotna zadeva nadzirala. Zdaj pa se tega ne da, ker to dajo na papirju. 15. Za ustanovitev bi moralo biti nujno. Eh, da imajo rešitve, da imajo načrte in tudi finančne načrte, tega do sedaj nismo imeli. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Ernhauser. Naslednji za svet, gospod López Carido. Gracias, señor presidente. Prisrčna hvala. Torej, izredno vesel sem, da lahko sodelujem v tej razpravi. In Evropski parlament me sicer ni posebej povabil, da sodelujem v tej razpravi. Ampak, ko sem izvedel, da bo Evropski parlament, da ima Evropski parlament oziroma nekateri med vami željo, da pridem sem, sem takoj in zelo rad prišel sem na to razpravo. Torej, uh, realizacija proračuna sveta za leto 2008 je bila pravilna, iz tega izhaja in to izhaja tudi iz eh, računovodskega izkaza eh, računskega sodišča. Nekateri med vami, naprimer gospod Sondergard, so govorili o pomagljivosti, da le takšne obstajajo. Tu bi moral čist jasno povedati naslednje. Svet smatra način izvajanja svojega proračuna za popolno transparentnega. Torej, zahtev uredbe, eh, proračunskih predpisov smo na vsak način upoštevali. Svet je na svoji spletni strani objavil poročilo o eh, upravljanju proračuna za lan, eh, lansko leto. Pozoril bi vas rad na to, da je svet danes edina inštitucija, ki pripravlja predhodni no poročilo eh, in je dejansko že objavilo to predhodno poročilo tudi za leto 2009. Marca, torej pred kratkim, smo v svetu se srečali tudi z delegacijo odbora za proračunski nazvor Evropskega parlamenta. Na tem sestanku smo posredovali vse eh, informacije, ki so jih zahtevali. Informacije, ki se jih je zahteval odbor za proračunski nadzor in torej pojasnili porabo sredstev v svetu v letu 2008. Bilo je postavljeno vprašanje. Glede nadaljnega razvoja medsebojnega nadzora v okviru džentlmenskega dogovora, sporazuma. Tu je svet na vsak način pripravljen o tem razpravljati, razpravljati o mogoče celo novem dogovoru glede medsebojnega nadzora. Tu nimamo nobenih problemov, da bi o tej zadevi razpravljali, se dogovarjali in na koncu tudi sprejeli sporazum. Eh, če bi to izboljšalo sedanji položaj to sem hotel čist jasno povedati v imenu sveta, v povezavi z današnjo razpravo. Najlepša hvala, prisrčna hvala, eh, da sem lahko torej prisoten na tej razpravi. Meni je žal, da sem prišel malo prepozno, ampak formalno me niste niti povabili na to razpravo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod minister, zahvaljujem se. Da, ste e, tako prijazno reagirali na našo željo in moram pa reči, da tudi komisija ne dobi nikoli formalnega poziva na ta sestanek. Eh, jaz sem na vsak način opazil, da v primeru, kot je vaš, naprimer tudi Če ni nujno potrebno, da je svet tu, pa je vseeno dobro, če je predstavnik sveta tu, da lahko marsikaj razjasni. Sedaj eh, kolega Odi tri minute. Merci, eh, monsieur le président. Monsieur... Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod minister, gospod predstavnik sveta. Vsem skupaj se zahvaljujem za pozornost vnaprej in tukaj se izražam v imenu svoje politične skupine EPP. Res je, da moramo upoštevati veliko delo, ki je bilo opravljeno tudi strani računskega sodišča, ki se mu tudi lahko zahvalimo za strokovno pravno delo v tej zapleteni eh, situaciji. Tudi Evropsko komisijo lahko pohvalimo za pozitiven razvoj dogodkov, vendar najprej ne povem nekaj o letnih računovodskih izkazih. Vsi vemo, kako te zadeve potekajo in tokrat lahko rečemo, da je obstajalo pozitivno zagotovilo, da so zadeve pripravljene kot je treba. Zame so to zelo pomembne zadeve. Vendar, kljub vsem pohvalam, ne morem, da ne bi še enkrat ponovil, da sem zaskrbljen, da imam določene pomisleke in ne vem, zakaj zadeve niso preglednejše, ker v končni fazi gre tukaj za denar naših davkoplačevalcev. Nekateri pravijo, da je treba izjave računskega sodišča brati kot negativne. Sam ne morem reči, da je temu res tako, predvsem zato, ker nisem niti v celoti prebral vseh podrobnosti. Sam to razumem tako, da je sodišče podalo svoje mnenje in sicer zelo strnjeno mnenje, recimo v petih odstavkih in vseh podrobnostih sploh ne vemo. Zdelo se nam je pozitivno. In v tem kontekstu menim, da moramo vsi skupaj razmisliti, kakšen naj bo nadaljni potek tega postopka razrešnic tudi v prihodnje, ker vedno ostane neka nejasnost, nejasnost med razmeri, eh, med davkoprečevalci, med porabo, med prikazom sredstev njihove porabe in zato moramo aktivne vključiti tudi naš parlament, poslance, ne le vlade in druge nacionalne institucije, ki so neposredno vključene v to. Sam se ne strinjam s tem, da bi zadrževali določene razrešnice svetu, ker nimamo za to podlage niti v poročilu računskega sodišča, vendar vas resnično pozivam tako svet kot komisijo in nas poslance, da stopimo skupaj, da se bolje povežemo tudi z našimi nacionalnimi institucijami, da se povežemo predvsem strokovnjaki za ta vprašanja, ki so zelo tehnične narave in jih vsak med nami tudi ne more celovito razumeti. Hvala. Odija. Najlepša hvala, kolega. Odi naslednja kolegica Vajler, dve minuti. Gospod predsedujoči, Drage kolegice in kolegi, spoštovani predstavniki komisije in predvsem sveta. Vsako leto v razpravi slišimo, da gre za izboljšave v e, upravljanju evropskega denarja v vseh inštitucijah, da se bolj nadzoruje e, izdajanje sredstev, da je več transparentnosti in tako dalje. Eh, prvi znak je e, navzočnost predstavnika sveta, to pomeni, da se tudi tam nekaj spreminja. To je zelo lepo, vendar ne zadostuje. Ravno to, kar ste omenili, da ste menja, da ste Eh, zadeve opravljali transparentno in vaše mnenje, da ste eh, naša, na naša vprašanja odgovorili, mi pa mislimo, da vprašanja od novembra še niso odgovorjena, ravno kaže, da moramo bolj sodelovati. Vi ste govorili o sporazumu 1970, eh, da ga bo treba popraviti, da ste pripravljeni sprejeti nov sporazum, ampak to naše pričakovanje ni novo to smo že večkrat omenili, in zdaj ste pa tako eh, se delali, kot da je to nekaj čist novega. E, politična skupina SND bo to poročilo podprla, mi se strinjamo z njegovo kritiko, mi ne bomo sprejeli razrešnice niti danes, niti naslednji mesec. Jaz se čudim nad e, predlogom gospe Andreasen, zato ker sem prepričana, da Eh, to, da je velik del sredstev dobro uporabljen, ga ne odvezuje od obveznosti, da bolje dela, da bolj sodeluje z državami članicami. Naša kritika pa ni konsekventna, to priznavam bil je govor o tem, da moramo nadalje razvijati inštrumente. Vsake leto kažemo eh, svetu rumeni karton, pa zgodi se nič. Mi moramo najti nove instrumente, ne samo kritike, temveč tudi posledic, kaj se zgodi, če svet z nami ne bo sodeloval. To je treba razvijati naprej in to mora biti pomeni tudi nove konstitucionalne spremembe. Najlepša hvala, kolegica Weiler. Dame in gospodje, jaz sem se prepričal v poslovniku, ni. Uh, dovoljeno, da pojemo, ampak lahko. Ko pa čestitam, čestital bi gospodu Šacima Kakisu, ki bo zdaj govoril dve minuti, zato ker ima danes rojsten dan. Hvala lepa, zdi se mi, da je to zelo prijet, prijazno od nas. Gospod komisar Šemeta, ena od glavnih nalog parlamenta je eh, potrditev razrešnice. Eh, vprašanje, kaj Evropa dela z davkoplačevanskim denarjem, je ena od najpomembnih nalog. Jaz bi se hotel vsem poročevalcem zahvaliti za opravljeno delo, ampak v poročilu vidim luč in e, senco. Zdaj pa se je zgodilo to, da povsod tam, kjer Evropska unija upravlja in nadzoruje eh, sredstva, eh, dela v skladu z pravili. Če pa je to učinkovito, to je drugo vprašanje. Mi kot Evropski parlament bi se morali bolj ukvarjati z učinkovitostjo politike, političnih vprašanj in tudi udejanjenja. Predvsem eh, agende 2020. Eh, bilo je rečeno, 11 odstotkov ni v skladu z pravili. To je previsoka odstotek. Mi se moramo truditi, eh, da eh, dobimo nazaj denar, ki je bil nepravilno izplačan. Nadzorni odbor je se za to zavzemal in eh, mi v Alde trdimo, da moramo NATO biti 100 odstotno nazaj. Eh, kar zadeva razrešnico za komisijo, to ni lahka naloga, glede na to, da je Lisbonska pogodba pričela eh, z zamudo delovati. Mi moramo razmisliti, ali mogoče ne prihaja do netransparentnosti zaradi nove pristojnosti novih komisarjev. To ne vemo, to bomo preverili. Nekaj bi hotel povedati. E, tako imenovane nevladne organizacije, druga stvar pa so e, džentlmenski dogovor. 2009 je Evropska unija izplačala eh, nevladnim organizacijam tri, pre, več kot 300 milijonov evrov. Eh, tu eh, obstajajo pa tudi organizacije med njimi, ki uničujejo eh, imič Evropske unije, ampak jaz mislim, da je to nespremljivo, da takim eh, dajemo denar. Mi bi morali imeti registr, nek seznam eh, teh nevladnih eh, organizacij, kar zadeva. Eh, džentlmenski dogovor bi se gospodu Gotije hotel zahvaliti, zahvaliti, ker je jasno povedal, da po 40 letih eh, postavljamo pod vprašaj eh, ta džentlmenski dogovor, da ga hočemo obnoviti, popraviti, to je nujno potreben korak. Mi moramo skrbeti za transparentnost, tako pri nas, kot tudi pri svetu. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Šaci Merkatic. Naslednji kolega Fox, dve minuti. Thank you, Mr. President. Uh, yet again. Hvala, gospod predsedujoči. Ponovno so temu parlamentu predstavili poročila, finančna poročila, ki ne dosegajo niti osnovnih standardov. Gre za izkaze, ki še vedno niso dovolj pravilni, da bi lahko bili zakoniti. In mislim, da lahko celo pošteno rečem, da je vse polno nepravilnosti. In zaradi tega sem vesel, da je poročevalka predlagala, da se odloži razrešnica pri nekaterih primerjih. Zadovoljen sem, da imamo več časa, da razmislimo tudi glede uh, navedb o možnih goljufijah in podobnih zadevah. In rad bi v tem parlamentu potem slišal, da bo nekdo tudi odgovarjal, če je protipravno uporabil sredstva za zasebne namene. In zaradi tega mislim, da se moramo v tem parlamentu odločiti, da bomo vedno odklanjali razrešnico tistim, ki ne morejo verodostojno upravičiti porabe sredstev. In še nadalje bomo zelo odločni, če bomo videli, da gre za nesmotrno trošenje denarja davkoplačevalcev. In s tako odločnostjo vsakič, ko se tako obnašamo, bomo poslali odločen signal našim davkoplačevalcem, da te zadeve obravnavamo resno, namesto da jim pošiljamo signale, da nam je popolnoma vseeno s tem, ko sprejemamo odločitve tudi na podlagi neverodostojnih izkazov. Pomembno je, da spremenimo politiko, da spremenimo način delovanja. Polna usta imamo lepih besed, da bomo to storili, pa vendarle se iz leta v leto dogaja kar naprej isto. In zaradi tega menim, da moramo glasovati proti razrešnicam. Dank, Najlepša hvala, kolega Fox. Naslednji, kolega Belder, ena minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči glede na dosti napak sem zelo kritičen, kar zadeva sprejetje razrešnice za komisijo. Tu je treba dosti več narediti za poenostavitev pravil, predvsem za strukturne sklade. E, štiri neodvisni svetovalni organi so dali predlog, ampak komisija ni e, se e, pravilno odzvala. V, zato imamo seveda te posledice in to mislim, da ni sprejemljivo. In to je potrebno, torej te predloge je potrebno realizirati. Mi moramo na vsak način dati tudi finančno podporo za upravljanje. Tu je potrebno razširiti tudi mandat. Ne gre samo za zmanjšanje stroškov v upravi, eh, temveč tudi za stroške udejanjanja in mandat bi ne bi se smel izteči. Mi potrebujemo dejansko eh, tudi nadaljno presojo, nadzor eh, in eh, moramo tu skrajšati torej pri sredstva. Naslednja kolegica Hulmajer za tri minute. Gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi, dovolite, da najprej spregovorim o problemih pri eh, pomoč za eh, nerazvite države. Eh, tu bi se hotela kolegica Jalab Zender pravzaprav začno zahvaliti za sodelovanje. Eh, tu gre za eh, problem proračunskih eh, pomoči. In eh, problem je tudi v tem, da se to posreduje v države, ki so diktatorne, ki eh, ne spoštujejo človekovih pravic in eh, jaz mislim, da Eh, bi bilo treba to zelo kritično pogledati in te, eh, po to pomoč bi bilo potrebno zmanjšati ali pa sploh ustaviti za države, ki eh, imajo eh, napake pri izdajanju denarja. Drugi problem je, da so plačila eh, napačna, da ni pravega cilja, da eh, se ne ve čisto točno, za kakšne projekte se ta finančna sredstva uporabljajo. In tudi ni eh, dejanski velikih težič tega delovanja. Bilo bi potrebno imeti natančne načrte, tako da bi lahko eh, zagotovili, da bodo projekti bolj trajnostni in da bodo ljudje od tega imeli korist. Eh, mislim, da je nujno potrebno, da. Eh, Se to pomoč vključi v celoten proračun. Drugo zadeva je Turčija. Mene je presenetilo, da kritika, ki Eh, je pri drugih državah pripeljala do eh, zaprtja eh, pomoči, pa komisija na to pravzaprav ni reagirala. Meni se zdi, da je popolnoma normalno, da najprej opredeli strategijo in cilje, datume, termine, projekte, kriterije za presojo in da potem tudi nadzoruješ izvajanje. Če pa tega ni in da se enostavno enostavno reče, projekti so uspešni, potem moram reči, da imam določene probleme, da eh, ugotovim, zakaj pravzaprav gre. Zato mislim, da bi bilo potrebno zadržati sredstva, dokler ni čisto jasno, zakaj se finančna sredstva porabijo. E, stvari morajo biti dosti bolj transparentne. E, tu gre e, druge države, Bolgarija, Grčija in drugi, kjer smo dosti bolj strogi in nima nobenega smisla, da imamo različna merila. Druga zadeva, kar zadeva politiko eh, gradnje stavb. Tu bi morali eh, imeti bolj natančne predračune, eh, predvsem za velike projekte. Ne bi smeli eh, plačevati sredstev za med eh, eh investicije. In kot zadnja stvar, čisto na kratko, gospod predsedujoči, meni se zdi nujno potrebno, da se programi poenostavijo, eh, ker Na ta način eh, države ne bi imele toliko problemov pri odejanjanju velikih projektov in torej to bi morali na vsak način realizirati. Hvala lepa. Hvala kolegica Holmajer, naslednji kolega Gajer, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovan gospod komisar, eh, spoštovani predstavnik sveta. Jaz sem zelo vesel, da ste vi tu in s tem kažete, da se svet zanima za to razpravo. Drage kolegice in kolegi, mi vsi eh, poznamo ta trik, če hočete E, nekoga spraviti v nevoljo, potem mu postavite vprašanje, na katerega že prej veste, da ne bo mogel eh, odgovoriti. Torej, svet je rekel, da eh, ni e, delal narobe v preteklosti. Jaz moram reči, da se prisrčno zahvaljujem vsem poročevalcem za njihovo delo. E, kolega Stas je pripravil kritično poročilo in kolikor sem jaz to razumel, je sledil logiki. Eh, Samo kritika je dobra, ampak mora biti utemeljena. V svoji politični skupini sem vodil številne razprave v zvezi z razrešnico mm, in nekateri so bili pod pritiskom svojih držav. Pri odgovoru na vprašanje, zakaj smo uh, odbili kakšno formulacijo v razrešnici za parlament, tega zdaj ne bom čist eh, podrobno razjagal. Ampak dali smo tudi nekaj predlogov, slišali smo nekaj predlogov, vendar vsi predlogi niso učinkoviti. Uh, Obstaja dosti dobrih predlogov v tem poročilu in obstajajo pa tudi poročila, ki so samo delno realna. Uh, naprimer spre, predlog spremembe 26. To se zahteva ustanovitev internega nadzornega odbora v tej hiši. E, to e, je pri e, politični skupini SD že zdavno je realnost. Torej, mi lahko na tem primeru vidimo, da Eh, gre za predlog, deja, uh, za neko stvar, ki dejansko že obstaja. Se pravi, mi lahko se s tem strinjamo samo, uh, če uh, se bo upoštevalo dejstvo, da mi takšno inštitucijo že imamo. Hvala lepa, kolega Gajer. Naslednji za dve minuti, kolega Šmit. Even om fortsatt en hel del problem kvarstår, blir kont... Hvala lepa. Čeprav obstaja še veliko nerešenih težav, mislim, da lahko pošteno rečemo, da smo vedno boljši pri nadzoru proračuna Evropske unije. Seveda pa ne smemo spati na lovorikah, vedno je še kaj, kar lahko izboljšamo in postorimo. No, Evropska unija je pravzaprav največji dajalec pomoči v vsem svetu in to je dobro, treba je pomagati najrevnejšim na svetu. In seveda si predstavljam, da si naši državljani želijo nadaljevati s tem dobrodelnim početjem, vendar hkrati nočejo videti, da bi se denar izgubljal neznano kam in da ne vemo, v katerih rokah končno pristane. Radi bi, da se namenska sredstva kakovostno in ustrezno uporabijo. In zato je potrebno, da ustrajamo na odgovornosti. Zato so tudi naši pristojni odbori oblikovali predloge sprememb z namenom, da bi se zadeve izboljšale. Evropska unija pa mora tudi pozvati vse države, ki so prejemnice pomoči, k izpolnjevanju osnovnih zahtev po spoštovanju človekovih pravic in osnovnih svoboščin. Danes temu ni tako. Lahko vam povem konkreten primer. Podpiramo tudi Eritrejo v Eritreji pa vse oporečnike, vse, ki se ne strinjajo z vlado, pošljajo kar takoj v zapor, ne da bi jim dokazali kakršnokoli krivdo. In zato je veliko primerov ljudi, ki že leta in leta živijo v zaporu v nemogoče življenskih pogojih. Torej moramo biti jasni in se kritično izreči o podobnih primerjih, opozoriti njihovo vlado na to. Zato moramo imeti tudi možnost, da ukinemo pomoč takim državam in zato pozivam tako svet kot komisijo, da si zapomnite to mojo pripombo in da v prihodnje delujeta bolj odločno na tem področju, tako kot naši državljani od nas to pričakujejo. Hvala. Eno minuto, kolega Vandale. Het rapport van collega Staes bevat een heel belangrijke part. Da, gospod predsedujoči, poročilo Stesa ima en zelo pomemben odstavek. Namreč, eh, člani Evropskega parlamenta so javne osebe. To je zelo pomembna ugotovitev. Eh, tu gre za osebe, ki morajo stalno se zagovarjati pred javnostjo, ki morajo transparentno pokazati, kaj delajo. Eh, da bi lahko Eh, zagovarjali to, kako se uporablja davkoplačevalski denar, pa mora biti celo vse stvari transparentne. Mi moramo natančno vedeti, kaj se s tem denarjem dogaja. Eh, parlament. Eh, To se je marsikaj izboljšalo, kar zadeva odgovornost, ampak še ne vse. Niso še vsi člani prepričani, da morajo nositi odgovornost na tem področju. Vsak poslanec bi moral vedeti natančno, kaj se dogaja. Jaz moram reči, da e, je pravzaprav čudno mi moramo to odgovornost udejanjati, eh, moramo se zagovarjati, moramo oddajati obračune za potne stroške in tako dalje. Eh, pol pa kar naenkrat pridemo do ene številke, ki bi pravzaprav jo bilo treba spremeniti. Naslednja je za dve minuti kolegica Jedrzejevska. Europejski Urząd Doboru Kadr, z angielskiego skrótu tzw. EPSO, to między innymi. Evropski urad EPSO je odgovoren za to, da pač Novači najema uradnike za evropske institucije. Zato mislim, da moramo biti še bolj natančni pri pregledu poročil, tudi finančnih poročil na to temo, ker mislim, da je to pomembno tudi iz vidika meril, ki jih postavljamo kandidatom za delo v evropskih institucijah. Zdi se mi, da je trenutno odločno premalo uradnikov iz vzhodnoevropskih držav. Če pa pogledamo vodilna mesta v raznih uradih, pa sploh vidimo, da je izredno malo predstavnikov tako imenovanih novih držav članic. Tisti, ki opravijo vse preizkuse in izpite, pa pogosto odidejo na druga delovna mesta, ker je čakalna doba v tem procesu rekrutiranja in najemanja preprosto predolga. Zaradi tega sem naklonjena tako imenovanemu projektu reforme in kot poslanka bom pozorno spremljala ta projekt in nadaljni razvoj dogodkov in bom ob vsaki priložnosti opomnila EPSO, da so oni tisti, ki morajo zagotoviti, da se med najboljšimi možnimi kandidati izbere najboljše uslužbence, najboljše uradnike Evropske unije, da se stalno dopolnjuje in izboljšuje kriterije in tudi ustrezne izpite. Hvala lepa, kolegica Jevdejevska, kolega Kalvin, tri minute kot naslednji govornik. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми господин държавен секретар, уважаеми колеги, ще взема отношение по... Споштовани, želil bi spregovoriti v zvezi z razrešnico izvršni agenciji. Lahko Moram se pa najprej opravičiti v imenu kolega Stavrokakisa, ki danes žal ni mogel priti sem, čeprav je opravil zelo pomembno in zahtevno delo na poročilu. In žal je tudi on žrtev težav, ki jih imamo v svetovnem prometu, še zlasti v Evropi. Govorimo o zelo pomembnih zadevah, ker so vse evropske finance zelo tesno prepletene. Zahvaljujem se gospe poročevalki Matju, pa tudi zelo dobremu sodelovanju z računskim sodiščem se lahko zahvalimo za vedno večjo preglednost. Sam postopek skrbnega pregleda je tehnično zelo zahteven, zapleten in zato se moramo potruditi, da tudi pozorno sledimo vsem tem poročilom. In eh, z veseljem ugotavljamo, da iz leta v leto delujemo vedno bolje. Pomembno pa je, da vsi upleteni dobro namerno sprejmejo tudi vse kritične besede, ki so tukaj izrečene, kajti kritika je namenjena temu, da izboljšamo našo učinkovitost in preglednost porabe sredstev. Različne službe se morajo torej še bolj potruditi, da bodo delovale pregledneje in učinkoviteje. Dobro je, da so bile ugotovljene določene napake, tako da jih bomo znali odpraviti. Kot vemo, je prišlo do hudih težav s cepolom. To je problem, na katerega opozarjamo že več let. Potem so tu še dodatne težave. Eh, ki jih sedaj ne bom vseh našteval, vendar prihaja do različnih nepravilnosti, med drugim tudi pri javnih naročilih. Že leta in leta poslušamo iste zadeve, res je, da smo tudi odpravili nekaj pomakljivosti, vendar težav še zdaleč ni konec. Upam, da bodo kritike in pohvale iz poročila za leto 2008 naletele na pozitiven odziv in da se bodo zadeve izboljšale v čim krajšem možnem času. Glede odgovornih ljudi v vseh teh ustanovah, pa mislim, da jih je treba ponovno pozvati, naj se še odločneje lotijo izvrševanja svojih del in nalog. Vzpostaviti je treba tudi načela odgovornosti, proračunsko disciplino in tudi poenostaviti številne postopke in pravila, kar nam bo omogočilo tudi večjo preglednost proračuna in porabe sredstev. Treba pa je tudi resno upoštevati vse pripombe računskega sodišča. Ja, kot naslednji kolega Piper. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Nekaj pripomp v, eh, na eh, področju uporabe evropskega denarja za proces razširitve. Kot odbor za na proračunski nazor moram reči, da smo razočarani nad poročili tudi računskega središča. Mi bi morali imeti bolj jasno strategijo in nadzor. Manjkalo je tudi natančen opis projektov. Eh, z novim IPA inštrumentom, ki ga imamo od leta 2007, nismo bili v stanju, da ocenimo denar, ki se je porabil. Tu gre za 4,8 milijard. Eh, tu eh, moram reči, v odboru smo bili najprej presenečeni, ker nismo vedeli, se sploh, kako se sploh odvija ta poraba denarja. In Odbor za proračunski nadzor zahteva zdaj od komisije, da čim prej realizira ta celoten IPA program in da dokler ni natančnih vseh podatkov, da denar zamrzne. Poleg tega dajemo pobudo na splošno eh, in eh, da bi inštrument za predpristopno pomoč bil bolj fleksibilen, eh, tako da bi lahko spreminjali način dobave sredstev glede na razvoj eh, dogodkov. Zdaj eh, levi in zeleni kritizirajo, da to ni prav, da imamo tu posebno ureditev za Turčijo. Ne, to ne drži. Mi opozarjamo na napake. Torej, če bi pri Turčiji delali na, eh, izjemo, potem eh, bi morali. Eh, takšne posebne od, eh, rešitve najti tudi za druge države, kot naprimer Hrvaško in tako dalje. Eh, mi moramo na vsak način upoštevati vse kriterije, ki smo jih sami določili za pristop. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Piper, kolegica Šaldemoze, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, hotela bi govoriti o razrešnici za parlament. Eh, to je najbolj kritična razprava o razrešnici do danes in to je dobro, to je že zelo pozitivno in konstruktivno tu gre za inštitucijo, ki pripravlja sama poročila o razrešnicah in seveda to zahteva tudi dosti odgovornosti. To poročilo kaže, da mi kot parlament se zavedamo te odgovornosti in da e, smo v e, stanju, da izvedemo tudi nadzor. To je zelo razveseljivo, ampak seveda eh, možno je še marsikaj popraviti. Nekaj primerov. Eh, mi bi morali državljanom dati možnost, da zasledujejo naše delo, da spremljajo naše delo. Eh, mogoče bi bilo to eh, možno spraviti na spletno stran ali kaj podobnega. Pomembno je, da pogledamo, kako potekajo naši razpisi v parlamentu. Tu je veliko tveganje v tem. In morali bi paziti tudi na to, da e, so vodilne strukture transparentne, ne samo za nas, temveč tudi za opazovalce od zunaj. In še ena zelo banalna zadeva, seveda ne bi smeli uporabljati denarja za preureditev naših prostorov v Štrasburgu. E, mi bi morali bolj poskrbeti za to, da bomo imeli samo en sedež. Na Danskem obstaja dolga tradicija transparentnosti in nadzora davkoplačevalskega denarja. Meni se zdi, da je to izredno pomembno in to bi morali bolj uveljaviti tudi v Evropski uniji. Mi bi morali dokazati, da jemljemo zadeve e, resno, da gremo v pravo smer in Zato, bi, lah, eh, če bomo to naredili, bomo lahko tudi druge kritizirali. Hvala, kolegica Šalde Moze. Naslednja za dve minuti, kolegica Delange. Eh, eh, Hvala lepa. Osredotočila bi se na dve zadevi. Najprej razrešnica parlamentu. Vedno pravimo, da je treba pomesti pred domačim pragom, predno se lotimo kritiziranja sosedov in Zato mislim, da je dobro, da razmišljamo o teh zadevah in ne bi sedaj pogrevala, kaj se je dogajalo pred šestimi ali sedmimi leti. In mislim, da dejansko lahko ugotovimo, da so se zadeve marsikje izboljšale, da smo vedno učinkovitejši, tudi iz stroškovnega vidika. Slišali smo nekaj omemb že v dosedanjih eh, govorih, vendar ostajajo še vedno pomankljivosti, tudi napake v poročilih in upam, da bomo vse to uspeli odpraviti in da bomo imeli bolj kakovostna poročila, da ne bomo na stvari gledali samo negativno. V prihodnih letih bomo imeli zelo peste razprave o tem, ne dvomim, imamo vedno več pristojnosti, vedno več nalog in dožnosti, ampak to pomeni tudi to, da bomo morali vedno hitreje in učinkoviteje delati, skratka, ubiti dve muhi na en mah, kadar bo treba. In pri tem nam lahko pomaga tudi računsko sodišče, ki pa mu moramo dati vsa pooblastila, da lahko ustrezno nadzira proračunsko porabo, da bomo videli, da se denar zares ustrezno porablja, da se vsi držijo predpisov in pravil. In če ne damo ustreznih pooblastil računskemu sodišču, potem to ne bo možno. Zato moramo poskrbeti tudi za ustrezno pravno ureditev tega področja. In zato bi rada tudi slišala od komisije, kaj predvideva za naprej. Pa, Najlepša hvala, kolegica Delange. Naslednji je kolega Bon za dve minuti. Uh, uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Spregovoril bi o razrešnici Evropskemu parlamentu. Hvala tudi poročevalcem za dobro upravljeno delo, čeprav so imeli seveda številne pomočnike. Ampak res je, moramo poudarjati še naprej večjo preglednost, zagotavljanje večje stroškovne učinkovitosti za naše davkoplačevalce, potrebne so številne izboljšave in zaradi tega nisem prepričan, da so vsi predlogi namenjeni ravno temu, da res pomenijo eh, izboljšave, naprimer že sami stroški, ki jih predstavlja ta stavba in njeno vzdrževanje, potem vsa službena vozila v tem parlamentu in podobno. Vse to je bilo že vključeno recimo v proračun za prihodnost za leto 2011 in mislim, da moramo te zadeve vse še enkrat preveriti in ugotoviti, da bomo imeli dolgoročno strategijo pri oblikovanju proračuna za naprej. Potem so tu še določena priporočila iz poročila ki govorijo o možnih izboljšavah, vendar jih je bilo narejenih le malo. Potem še nekaj, kar bi rad povedal. Seveda obstaja tudi nekaj pozitivnih ugotovitev, ki jih moramo tudi podreti. Naprimer, um, ehm, kadar gre za prekomerno potrošnjo papirja, za nepotrebno tiskanje gradiv in podobno. Treba je podpreti racionalno porabo papirja, potem tudi racionalizirati porabo tudi na način, da bomo določene študije opravljali skupaj z drugimi inštitucijami in izboljšati tudi splošne standarde učinkovitosti in mislim, da bi to lahko upoštevali že pri proračunu za leto 2011. Mislim, da je dobro, da smo kritični in eh, ugotavljamo, da je potrebno ravnovesje in ravnotežje in seveda je treba podati razrešnico Evropskemu parlamentu, vendar nimam nobenih dvomov o tem, da bo ta parlament še nadalje deloval eh, smotrno in da bo smotrno tudi eh, nadzoroval porabo sredstev. Najlepša hvala, kolega Von, naslednji kolega Rubik, dve minuti. Spoštovani gospod predsedujoči, dame in gospodje. Najprej bi hotel povedati, da sem bil vesel, da sem e, ta teden potoval v Štrasburg, ne pa v Bruselj, ker je Štrasburg dosti bližje za me in zato imam prednost, da kljub temu, da eh, so e, bili leti odpovedani, sem lahko brez problemov sem pripotoval. E, mi e, v tem tednu

imamo še toliko dokumentov, eh, ki kaže, kaj vse smo obravnavali v plenumu. Jaz eh, se veselim, da smo dobili ta material, ampak bilo bi boljše, če bi imeli kompjuter, pa bi lahko po elektronski poti si pogledali vse eh, gradivo, da bi imeli vse predloge v svojem jeziku in bi lahko tudi glasovali dosti boljše, ker glasuje se veliko vedno opovdne in bilo bi dobro, če ne bi bilo potrebno vedno nositi tolk papirja seboj, če bi imeli to vse v elektronski obliki. Morali bi iti v korak s razvojem tehnologije. Druga zadeva, vsi ti obračuni, eh, ki Eh, se razvija v zadnjem času v smer birokracije. Eh, to je dosti več stroško, dosti več dela, tako za nas, kot tudi za administracijo v hiči. In tu imamo vedno nove pogoje in jaz mislim, da bi bilo dobro, če bi ustanovili delovno skupino, ki bi se povrnila na najbolj pomembno, se pravi, korekten obračun in zmanjšanje stroškov. Eh, eh birokracije, ne pa tako, kot se je dogajalo eh, zadnje mesto veste, da se je to povečalo za 50 odstotkov. Kar zadeva struktura, bi komisijo prosil, da preveri, glede na to, da imamo številne krizne države, da torej preveri, ali bi v kohezijskem skladu in regionalnem skladu lahko eh, dali več povdarka na vlaganja, ne pa konzumacijo, eh, da bi povečali eh, sredstva tudi na 1,27, da bi konkretno lahko nekaj naredili na tem področju, kar po, bi bilo po mojem smotrno. Hvala. Hvala, kolega Rubih. Zdaj, kolegica Tikao za minuto 30. Vielen Dank, Herr Präsident, Mr. Commissioner. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Exekucija budžetului general al Uniunii Europene. Afer... Dovolite mi naj povem nekaj besed o izvrševanju proračuna. Evropske unije za leto 2008, še zlasti glede porabe v komisiji in eh, izvršni agenciji. Pozorno sem prisluhnila vsem eh, državam, ki so hotele doseči nacionalne izjave, vendar sem prepričana, da imajo tudi druge države veliko povedati. Pa vendar ugotavljamo, da je prišlo do določenega napredka pri proračunski porabi in res je, da imajo tudi vse te države, ki so se hotele posebej izreči o proračunskih zadevah, določene stroške že s svojim dodatnim preverjanjem in izjavami. V vsakem primeru pa se mi zdi, da vsako leto znova ponovno pozabljamo na dodatna sredstva, ki bi jih morali nameniti raziskavam in razvoju in prav tako je pomembno delovanje agencije, ki mora služiti za zgled, ne pa da tudi pri njih prihajamo do zelo eh, zaskrbljujočih podatkov o možni nenamenski porabi sredstev. Zato pravim, da je treba zelo poudariti nadzor, vendar ne samo nadzor nad golimi številkami, treba je tudi pogledati kako se dejansko sredstva uporabijo, kaj storiti s preostalimi sredstvi, da bo ta poraba smotrna. Zdaj dajem besedo kolegu Sebertu. Hvala, gospod predsedojoči. Mi Če bi hoteli, da nas državljani sprejmejo, potem bi morali se odločiti tudi, da delamo bolj transparentno, da povemo, kaj in kako eh, delamo. Torej, kot je so marsikateri govorniki rekli, da z transparentnost je najbolj pomembna za evropski projekt. Ne gre samo za transparentnost, gre tudi za berljivost, eh, ker eh, tu gre za zadeve, ki bi morale biti napisane tako, da lahko državljani razumejo, če tako takšen dokument dobijo v roko. Zato mislim, da bi bilo treba pozvati komisijo, da konkretno nekaj naredi, da bodo njeni dokumenti bolj berljivi, predvsem kar zadeva proračun. In Jaz mislim, da bi na ta način eh, bilo državljanom tako jasno, eh, kako velik je proračun eh, Evropske unije, eh, da je po dosti krat se zahteva od držav članic, da nekaj naredijo, da pa za to ne dajo dovolj denarja in to bi bilo potem dosti bolj transparentno in vidno. To bi morali na vsak način popraviti kolega Seber, naslednji kolega Obermajer. Hvala, gospod predsedujoči. Ena beseda, kar zadeva nujno potrebno uh, po, uh, razpravo o predpristopni pomoči Turčiji. V Turčiji uh, beležimo vedno več slabših zadev, ni nobenega pravega napredka in nede, sredstva se ne uporabljajo v, v, eh, v okviru z, eh, namena. In eh, mi bi morali pojasniti, kaj se dogaja z 800 milijoni evrov letno v Turčiji. Um, tu obstajajo različne agencije. Um, divje ustanavljamo nove uh, agencije. Od leta 2000 se je število agencij skoraj potrojilo in to je strategija, ki vodi k vedno več birokratizacije. E, poleg tega imamo pisarno za azil in tako dalje. Potem e, en organ za spremljanje e, problema drog in tako dalje v, na češkem so legalizirali druge na, in eh, s tem pospešili eh, turizem. Eh, najlepša hvala, kolega Obermajer. Naslednji kolega Gaspari. Spoštovani gospod predsednik, dragi kolegi, tudi jaz bi hotel spregovoriti o predpristopni pomoči. Eh, računsko sodišče pravi, da na osnovi obstoječih programov ni v stanju eh, dokazati, da so se sredstva uporabljala v skladu z namenem, da se zadev ne da nadzirati in tudi ne preverjati. Odbor za proračunski nadzor je dal tu čist jasno mnenje in tudi predlog. Eh, in spoštovane dame in gospodje, tu gre pri eh, vprašanju razrešnice eh, ne za vprašanje predpristopna pomoč Turčiji da ali ne, tu gre za to, da preverimo, ali so te programi dejansko učinkoviti, ali denar dejansko dobijo tisti, za katere je bil namenjen in gre tudi za to, da moramo paziti, kaj delamo z davkoplačevalskim denarjem v Evropski uniji. In na to je treba tudi misliti, eh, ko bomo o tej zadevi glasovali. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Kaspari. Naslednji kolega Pomf. Uh, you, Hvala. Jaz zastopam stranko, ki si prizadeva za Evropsko unijo in nas sumijo, da nismo za to. Ampak vseeno bi rad razblinil te dvome in te sume. Tako da podpiram razrešnico, podelitev razrešnice, če dokazi dokazujejo, da je to upravičeno. Vendar pa smo proti temu zaradi same količine nepravilnosti. Ne smemo zamenjati teh eh, nepravilnosti s tem, ali se strinjamo z nameni porabe sredstev ali ne. Nepravilnosti moramo upoštevati. Hvala. Hvala, kolega Brons. In kolegica Glas je zadnja v razpravi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Govorimo o razrešnici. Razrešnici proračuna z leta 2008, ampak razrešnica je tudi priložnost za gledanje vnaprej, za prihodne odločitve. Te številne agencije, ki smo jih vzpostavili, bi morali jih bolj preveriti. E, se gotovo e, jih, e, jim dajemo denar, ampak poskrbeti bi morali tudi, da lahko delajo. Agencija EHA, ki je pristojna za kemijo, alkemijo, ki naj bi opravljala dodatne naloge v prihodnem času, eh, ki naj bi ne vem kaj vse realizirala, ampak eh, finančnih sredstev ni dovolj. Zato nisem prepričana, da bo lahko v prihodne učinkovito delala. Zato se moramo zavzemati za to, da bodo te agencije v prihodne lahko za nas učinkovito in dobro delale. Hvala, kolegica Glas. Sedaj pa ima besedo gospod Šemeta za v imenu komisije. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Še enkrat bi želel povdariti, da se je komisija zavezala, da bo poskusila narediti napredek in to je tudi poskusila v zadnjem letu, zato da bi se izboljšala poraba sredstev. Seveda si bomo pozorno pogledali odločitve o podelitvi razrešnice, ki jih bo parlament sprejel v dveh tednih. Komisija bo zagotovila ustrezno spremljanje izvajanja proračuna. Zahvaljujem se vam tudi za zelo dobro razpravo danes. Mislim, da bomo lahko upoštevali veliko dobrih zamisli, ki so bile izražene in dovolite, da omenim samo nekaj od teh. Kot prva, glede nacionalnih izjav o upravljanju. Kar nekaj poslancev je to omenila. Naj vas spomnim, da skupaj s komisarjem Levandovskim smo poslali pismo Kokobuju, v katerem smo rekli, da naj bi prišlo do revizije finančne uredbe in da bomo podali predlog v zvezi z nacionalnimi izjavami o upravljanju. Skupaj s predlogi o poenostavitvi in skupaj z uvedbo koncepta ravni tveganja oziroma ravni napak, ki jih lahko še toleriramo. In to je predvsem izpostavil gospod Sandergaard, da so to vsa vprašanja, ki nam ležijo na srcu in si bomo prizadevali za to, da jih rešimo. Tudi, ko gre za notranje nadzore in interne notranje revizije. Tudi tukaj se strinjam s stališčem poslanke, ki je to izpostavila. Lahko vam samo zagotovim, da revizijska strategija za leto 2010 do 2012 bo veliko več pozornosti namenjala izboljševanju sistemov notranjih nadzorov v komisiji. Strinjam pa se tudi s tistim, kar je povedal gospod Odi in nekateri drugi poslanci v zvezi s samim postopkom podelitve razrešnice. Tudi na to temo moramo sprožiti razpravo o tem, kako lahko izboljšamo postopek podelitve razrešnice, zato da bomo lahko tudi v praksi izvedli rezultate odločitev in razrešnic. Zdaj smo leta 2010, podeljujemo pa razrešnico za leto 2008. Skoraj nemogoče je bilo izvesti kakršne koli spremembe v letu 2009. Potrebna je torej podrobna razprava, ki bo vključila vse zainteresirane strani, tudi računsko sodišče, tako da se v celoti strinjam z vašimi stališči in stališči drugih poslancev in poslank, ki so omenjali to vprašanje. Menim tudi, da je zelo pomembno obravnavati vprašanje učinkovitosti porabe sredstev Evropske unije. V strategiji o reviziji smo prav opozarjali na izboljšave pri postopkih revizije in tudi kar zadeva učinkovito porabo sredstev in upamo, da bomo rezultate uporabili v, prisod, v prihodnje. Glede Turčije, komisija se bo prizadevala, da bo upoštevala vse predloge za izboljšavo kakovosti porabe sredstev in zato želimo vzpostaviti tudi oceno vplivov. Rezultati doseženi doslej kažejo, da si Evropska unija prizadeva izboljšati način porabe sredstev. In to je dodana vrednost za naše državljane. Ta napredek je tudi rezultat vaših dejavnosti kot organ, ki podeljuje razrešnico. Vedno ste bili kritični, če poraba sredstev ni bila zadovoljiva in če izvajanje proračuna ni bilo ustrezno. Znali pa ste tudi pohvaliti napredek in to je vse v korist naših državljanov. Naj zaključim s tem, da se zahvalim zlasti Evropskemu parlamentu za podporo prizadevanjem komisije za izboljšavo upravljanja s proračunom Evropske unije. Hvala lepa. Dank, Najlepša hvala, gospod komisar Šemeta. Zdaj pa še enkrat eh, poročevalci vsak dve minuti, če hoče še kaj dodati. Najprej kolega Gajer da bo v protokolu prav napisano, je zastopam našega poročevalca liberatskega, eh, ki je bil kot številni med nami žrtev eh, prometnih problemov. Mogoče nekaj komentarjev k razpravi. Spoštovani komisar eh, Šemeta, vi ste povdarili, da Komisija bo podzela korake, da bo povečala odgovornost vseh, ki eh, so vključeni v eh, razdeljevanje sredstev Evropske unije. Eh, to pomeni, da države članice Evropske unije, ki upravljajo velik del eh, denarja Evropske unije, eh, morajo prevzeti odgovornost. Mi vsi vemo, da veliko število napak prihaja prav iz držav članic. Zato, drage kolegice in kolege, mislim, da ni zadovoljivo, če sem od kolegov slišal, vsi razen kolega Šeneckega so že odšli do zdaj, ampak eh, oni so vsi zelo kritizirali eh, komisijo, Eh, jaz bi od njih pravzaprav pričakoval, da bodo pomagali, da bodo dali kakšne predloge, da se bodo zauzeli za to, da bi se stvari odvijale tako, kot se morajo tudi v državah članicah, ker je tam največ napak. Tu je potrebno sodelovanje in moram reči, da eh, če kolegi ECR. Eh, politične skupine rečejo, da ja, je to, kar se tu dela, vse brez veze, čeprav e, sami pa ne dajo nobenega pametnega predloga. E, nekatere stvari bi bilo treba popraviti, torej povedati, kaj, zakaj pravzaprav gre. E, odbor za nad, proračunski nadzor je z večino, če se majhno večino, sledil e, poročevalcu. Evropsko računsko sodišče se je trudilo, da bi eh, bilo čim bolj objektivno. In sicer šlo je predvsem za kritiziranje dela komisije, ne pa Turčije. Eh, tu bi bilo potrebno to bolj jasno povedati. Tu gre očitno eh, bolj za vprašanje, kam gredo pri, predpristopni dogovori z Turčijo. E, torej, to je zadeva, ki jo je treba urediti, ampak zdaj nažalost sem že prekoračil svoj čas, ki sem ga imel na razpolago. Hvala, kolega Gajer, naslednja kolegica Ajala Sender. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za zaključek bi se želela zahvaliti komisarju Šemeti in komisiji za napredek dosežen na tem področju. Tudi špansko predsedstvo opravlja dobro delo, zlasti dobro vodi razpravo o medinstitucionalnimi, o medinstitucionalnih pogajanjih. Dejstvo je tudi, da je velika napaka, da nismo formalno povabili sveta k tej razpravi, kljub temu, da so bili predstavniki sveta tukaj danes do povdne. Poleg tega pa je tudi dejstvo, da veliko ljudi ni moglo prisostovati te razpravi danes ravno zaradi prometne zmede, zaradi vulkanskega prahu. Kar pa ne pomeni, da tega ne jemljajo resno. Hvala kolegom za odlično sodelovanje zlasti gospe Hvalmajer in hvala za vsa prizadevanja, da bi se podelila zvešnica tudi Evropskemu razvojnemu skladu. Na področju razvoja je zdaj dosežena večja preglednost. Vseeno pa je prišlo do nekaj pomislekov. Kar nekaj vlad ne podpira oziroma ne daje sredstev za razvojne sklade in prihaja do zlorab človekovih pravic in težav pri pravni državi in podobno. In to ni dobro. Precejšen napredek smo sicer opazili in ta upravičuje nadaljevanje dela v okviru 7., 8., 9. in 10. Evropskega razvojnega sklada. Vse te finance bodo omogočile tudi to, da izpolnjujemo naloge, ki jih postavlja nova Lizbonska pogodba in lahko to zelo koristi državljanom. Zagotovo. Hvala. Da, Hvala lepa. Zdaj pa še kolega Stas. Danke, vorsitr, kolega, sixal, uh... Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem vsem tistim kolegom, ki so se pridružili pri pripravi tega poročila in hvala tudi vsem, ki so komentirali to poročilo. Vse, kar je bilo rečeno v današnji razpravi, je bilo dobro in hvala za to. Vseeno pa sem presenečen nad tem, kako je prišlo do objave tega poročila. Že večkrat je bilo izdano to poročilo in pri prvih objavah je so bila ta poročila deležna kar precej kritik. Zdaj pa so ljudje vedno bolj občutljivi na kritike v tej hiši. Mogoče je to zaradi pomankanja samo kritike. Mene napadajo mediji in pravijo, da menijo, da to, o čemer pišete, da je gre to na mlin evroskeptikov, ampak ne, jaz sem proevropsko naravnan. Jaz samo želim izpostaviti področje, na katerih lahko pride do izboljšav in moja dožnost je, da spregovorim kot poslanec, je treba govoriti tudi o slabih stvarih. In tako lahko vzamemo veter iz jadr evroskeptikom drugače lahko pride do širjenja laži in ne pride do konkretnega pokazatelja tega, kje so problemi. Hvala lepa, kolege Stas, zdaj pa kolega Črnečki. Eh, proszę Państwa, eh, dziękuję Panu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Gajerju, ki je ki včasih govori z mojimi besedami. In od španskega ministra, ki je govoril v imenu sveta, se bom veliko naučil. Vedno izgine takrat, ko ve, da bo slišati kritike na delo sveta. To ni na ključje. Pri sedmih institucijah, v zvezi s katerimi sem bil poročevalec, je pri šestih vse skoraj v redu, ampak pri eni je prišlo do toliko nepravilnosti, da je bilo že prav čudno in lani je bilo podobno. Razrešnica je bila podeljena šele novembra na mesto aprila in verjetno bo letos enako in šele zdaj smo dobili dokumente za leto 2007. To kaže na to, kako je svet slabo organiziran. Do parlamenta pa se obnašajo kot do porednega učenca. Vse inštitucije so enake in enakopravne, ampak svet očitno meni, da je bolj enakopraven kot drugi, kot pri Orvelovi živalski farmi. In to me skrbi. Spomnimo se, kaj je rekel predstavnik sveta. Podal je dober predlog celo. Rekel je, da naj bi ta džentlmenski sporazum uporabili iz leta 1970. Ampak svet se zaveda, da je Evropski parlament resna institucija, ki jo je treba jemati bolj resno. In hvala svetu za ta predlog. In podoben predlog se mi tudi samo misli. Hvala lepa, gospod Črnecki. Gospa Matije bo zaključila dopodansko zasedanje. Euh, Najlepša hvala. Moram reči, da se ne moram dovolj zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Tudi sodelovanje med inštitucijami je bilo res zgledno in brez tega bi bilo nemogoče opraviti vse to delo. Moram pa reči, da sem tudi zelo zadovoljna, ker vidim, kako iskreno so ljudje zauzeti za ta proračunska vprašanja, ker tu gre končno za naša skupna sredstva in za nadzor nad njihovo. Porabo. Gre pa tudi za naše politično poslanstvo, ki je prav tako zelo pomembno. Če naj ga izvršujemo, potem moramo imeti ustrezen delovni program za naprej. In ta program mora odražati vse potrebe našega delovanja v okviru Evropske unije in tudi ustrezni nadzor, nadzor tudi nad ustreznim delovanjem inštitucij in agencij, ki sicer po neki naravni logiki že tako ali tako sodelujejo med seboj, ker je narava njihovega dela taka, vendar je treba tudi razmišljati o neki logiki nadzora in prihodnega delovanja in če bomo vsi skup, stopili skupaj, bomo zagotovo uspešni. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolegica Matije. Hotel bi povedati, da so me službe obvestile, eh, ker so pregledale protokole prejšnjih let, svet je v zadnjem mandatu zavzel samo enkrat e, stališče in se je pojavil na razprave samo enkrat pri drugem branju, zato ker leta 2009 je bila razprava o razrešnici najprej predstavljena. Torej, mislim, da glede na to, da so bili danes spet tu, smo na poti izboljšanja. E, zdaj je razprava zaključena, glasovali bomo na sestanku v maju in e, se, e, plenum nadaljuje z delom o 15. uri. Yes.